In začel bi kar tako, da damo besedo poročevalki, potem pa bomo prisluhnili poročevalcem v senci in ostalim. Eh, bi pa rad pozdravil študente, ki prihajajo z Hrvaške, Poljske in tudi stažiste, ki prihajajo z Generalnega direktorata za prevajanje. Lep pozdrav in besedo dajmo takoj Lari Komi. Eh, Hvala lepa. Ti študentje bodo zdaj lahko spremljali tudi strategijo enotnega trga in bodo imeli več informacij, kot jih bodo imeli časopisi prihodne dni. Mislim, da smo opravili izvrstno delo, kajti vloženih je bilo kar nekaj kompromisov in sicer 23. To pomeni, da smo poiskali sinergijo glede mnogih, mnogih točk kar zadeva notranji trg. To je tisti element, in o tem sem sama prepričana, ki bi moral privesti do rasti Evrope. In to bi moralo tudi odpraviti ovire, ki smo jih opredelili v našem dokumentu. Ne bi vam rada razlagala vsakega kompromisa posebej, kajti vsi mi, vsi vi imate besedilo. Rada bi samo spomnila, da smo pri še eni točki uspeli najti dokončni dogovor in sicer za EKR glede vprašanja DDV-jev. To je za nas bila ključna točka. Mislim, da smo uspeli poiskati izvrsten kompromis in mislim, da lahko napredujemo v tej smeri. Prav tako smo sprejeli vrsto ukrepov za poenostavitev postopkov vse tisto, kar se nanaša na majhna in srednje velika podjetja, potem varstvo potrošnikov, tudi označba porekla z made in, narejeno v. In za nas pomemben vedik je bil tudi tisti, da skušamo vedno čim bolj poudarjati vprašanje javnih razpisov na področju inovacij. Ravno zato potrebujemo skupne definicije, zato da se bo vedelo, kaj je zagonsko podjetje, kaj je malo in srednje veliko podjetje in da bomo vedeli, kako je možno ugotoviti, kateri so lahko udeleženci posameznih razpisov. Potem smo vključili tudi sodelovalno gospodarstvo, digitalni enotni trg in mislim, da bodo kompromisi, ki jih imamo pred seboj, pripeljali do izvrstnega rezultata. In glasovali bomo jutri, seveda pa sem vam na voljo za kakršnakoli vprašanja ali pripombe. Hvala. Hvala, poročevalka, tudi za to izčrpnost vašega prispevka. S tem pa besedo dajem kar takoj poročevalcem v senci in sicer najprej Marlen Mici, skupina Esti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Želim se zahvaliti Lari in drugim poročevalcem v Senci za sodelovanje. Videli smo, da gre za zelo pomembno strateško poročilo. Vzdušje je bilo zelo prijateljsko. Seveda, pripadamo različnim političnim skupinam in menim, da nam je kljub samo uspelo pripraviti poročilo, ki je resnično vzajemno koristno za mnoge skupine in tudi za osnovni skupni trg. Kompromisni predlogi sprememb so svežen, mislim, da bi jih morali vse sprejeti, kajti vsi so zelo obsegajoči, seveda ne stoodstotno, saj z vidika skupine SD ne. Vsega nismo mogli doseči, ampak menim, da je rezultat zelo, zelo ravnotežen in menim, da gre za nekaj, kar bi morali jutri z glasovanjem potrditi. Časovnica, ki smo jo dobili, je bila žal zelo, zelo natesna. Malo časa je bilo, da bi razpravljali toliko, kolikor smo si želeli, ampak vajeni smo prilagajanja in smo se pač prilagodili. Naj pa poudarim, da kljub temu, da je bilo vključenih veliko predlogov, Sprememb v naš predlog pa bi rada vseeno povdarila, da so nekatera pomembna vprašanja za SD, ki niso bila vključena. In sicer gre tu za refit, boljšo zakonodajo, direktivo o storitvah, eh, potneli za storitve, standardizacija in socialno gospodarstvo. Tu ni bilo vključeno, sem pa prepričana, da v duhu, v katerem smo razpravljali o tem poročilu, bomo dobili uravnoteženo besedilo kot pri kompromisih. Veselim se torej glasovanja jutri in menim, da imamo pred seboj zelo, zelo uravnoteženo poročilo. Grazie. Eh. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu EKR Daniel Dalton. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem poročevalki za izčrpno delo ter drugim poročevalcem v senci ter tudi za razpravo, ki smo jo imeli. Z vidika EKR lahko podpremo eh, to končno poročilo. Seveda tudi mi nismo dobili vsega, kar smo si želeli, smo pa dobili dober kompromis, ki vključuje ključne teme vseh skupin. Zato bomo podprli končno poročilo nekatere dobre stvari so zlasti na področju gospodarstva, ki temeli na sodelovanju. Prav tako vemo, da gre za nove poslovne modele, ki bodo v prihodnje omogočili rast in ki omogočajo prožnost v skladu z gospodarsko rastjo 21. stoletja. Prav tako tradicionalni ponudniki ne morejo konkurenčno sodelovati, zato moramo pregledati predpise, ki jih zavirajo pri njihovem delu. Vse to torej podpiram, potem razvoj eh, enotnega trga nasploh je ključ do prihodnosti in ključno je, da bo to delovalo tako za majhna kot za velika podjetja. V tem trenutku imamo ta trenutek, da enotni trg ne deluje za male podjetja tako, kot deluje za velika. Velika podjetja imajo gospodarstva obsega, In uh, to se mi zdi, da je zato namenjeno predvsem velikim podjetjem, ne pa malim. V interesu vseh nas je, da zagotovimo, da se bo skupni enotni trg razvil v smeri, ki bo zadovoljiva vsem nam. Prav tako me veseli, da smo dobili dober dogovor o DDV-ju. Mislim, da se moramo tega lotiti, ampak ne tako, da bi oduzeli pobiranje DDV-ja državam. Tako da mislim, da imamo tukaj dober dogovor. Nakratko ne omenim nekatera področja, ki jih ne moremo podpreti. Nekaj kompromisov je namreč, ki jih naša skupina ne bo mogla podpreti, ampak še vedno bomo podprli končno poročilo. Glede varnosti izdelkov podpiramo ta svežen, želimo si napredka ampak ne moremo pa podpreti obvezne označbe porekla. Pri mnogih izdelkih je namreč tako, da so ti izdelki sestavljeni iz sestavin iz več držav. To bo zelo težko, to ne bo pomagalo ne varstvu potrošnikov, tudi ne bo pomagalo sledljivosti ali boju proti ponarejanju. Tako da pravzaprav ne razumemo, kakšno je opravičilo za to. Ne vidimo, da bi prišlo do zloma trga, da bi morali to obravnavati. Potem, kar zadeva mm, oznake, menimo, da bi morali oznake bolj razširiti, preprečiti zmedo, zmanjšati stroške za podjetja in preprečiti razdrobljenost na trgu. Ampak kot rečeno, mm, smo proti označevanju države izvora. In potem še glede geografskih označb, tu naj samo ponovim, da ne moremo podpreti zamisli o tem, da bi razširili kmetijske označbe porekla še na ne kmetijske izdelke. Pri kmetijskih vemo, gre za navezavo na ozemlje, na lokalno tradicijo in tako dalje. Pogosto to tudi obravnavajo organizacije proizvajalcev in če niste v taki organizaciji, je to lahko zelo oteževalno. Skratka, mučimo se, da bi ugotovili, za kakšna prednost bi bila, če bi to razširili na ne kmetijske izdelke geografske označbe. Razumem, zakaj recimo se ne da šampanca proizvajati drugot v Evropi, zato ker sta prst in klima pač posebna, ampak če gre za nekaj, kar človek naredi svojimi rokami, pa mislim, da smo na povsem drugačnem ozemlju in mislim, da gre to predaleč. Vem pa, da poročevalka pozna naše nasprotovanje, ve, da tega kompromisa ne bomo podprli, bomo pa podprli končno poročilo. In če povzamem, mislim, da je pred nami nasplošno dober dogovor. Ne glede na pripombe, ki jih imamo, bomo pa podprli končno poročilo. Hvala lepa, gospod Dalton, v imenu skupine Alde, gospod Goga. Hvala, zahvaljujem se poročevalki za konstruktivno delo. Nasplošno imamo pred seboj dobro mnenje. Mislim, da je poročevalka vključila mnoge naše pripombe v svoje kompromise. Vendar pa imamo še vedno pri kompromisih 9, 15, 19, 21 in 22 še vedno nekaj pripomb. Tukaj smo zelo sklejeni z EKR in ELS. Tudi pri 23 imamo še težave, ampak kot rečeno še zlasti ti 19, 21 in 22. Morda bi jih morali spremeniti. Glede geoblokiranja je ta kompromis prešibek, morali bi pozvati komisijo, naj predlaga ambiciozen predlog, ali da ne more podpreti negativne dikcije glede, ener, glede gospodarstva, tako imenovana sharing economy, prav tako se vedno borimo za to gospodarstvo in ne moremo podpreti tudi oznake made in narejeno v. Menimo, da bi komisija morala ponovno pregledati vse označbe in predstaviti načrt, da bi ustvarili okvir in ocenili, katere oznake so bistvene. Zato, da se lahko produkt uspešno uporablja. Prav tako bi lahko zagotovili informacije po digitalni poti in ne nujno na izdelku. Zato menimo, da 21 ni dovolj ambiciozen kompromisni predlog. Hvala lepa. Eh, Hvala, ne vidim koga iz skupine GUE. Tudi Đulje Redeni, ampak ne vem, ali želi kdo spregovoriti na mesto nje. Hvala lepa. Govoril bom na mesto Đulije Reda. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za to, da je upoštevala naša priporočila glede množičnega financiranja, odprtih standardov, eh, sodelovalnega gospodarstva in tudi modelov odprtih licenc. Vse to se nam zdi zelo pozitivno, ampak še vedno ostaja nekaj skrbi glede geoblokiranja, obžalujemo premajhno ambicioznost. Potem, kar zadeva pogajanja o digitalnem enotnem trgu, to bi morali bolje upoštevati. Prav tako je govora o bolj ciljnem predlogu za reševanje vprašanja geoblokiranja medtem ko se zavedamo, da MSP-ji ne bi mogli izvajati svojih storitev posod. IMKO bi moral biti bolj ambiciozen, ko gre za pravico potrošnika do dostopanja informacij o izdelkih, kar ni isto, kot je dožnost podjetij, da zagotavlja informacije. Glede širitve geografske označbe tega ne moremo podpreti. In kar zadeva SPC, to je zelo pomembno za nas, zato da bi stimulirali proizvodnjo generičnih in biološkim podobnih zdravil. Menimo, da bi potrebovali nek pozitivni zid, ker imamo več konvergenčnih predlogov sprememb različnih skupin. 219 in 220 sta sicer konvergenčne, ampak imamo težavo z zadnjim delom tam, kjer piše undermining the market in tako dalje. To piše na koncu predloga spremembe 220 in upamo, da se bo tu še dalo kaj spremeniti. Hvala lepa za vašo pozornost. To je vse. Hvala lepa, gospod Albrecht. Zdaj pa FDD, Marko Zullo. Hvala lepa. Hvala poročevalki in poročevalcem. Mislim, da smo začeli z besedilom, v katerem je bilo veliko pozitivnih stvari. Uspeli pa smo to besedilo še izboljšati s tem, ko smo združili različna mnenja. Mislim, da je zelo pomembno dejstvo, da v tem besedilu zaščitimo državljane, potrošnike. Obenem želimo ploden trg za rast malih in srednje velikih podjetij s pomočjo pravil, ki bodo jasna in enostavna. Če sem bolj konkreten, zadovoljni smo zaradi pristopa, ki ga imamo glede ekonomije souporabe, menimo, da je treba zaščititi interes vseh tistih, ki že delujejo na trgu. Menimo, da bi od zakonodajalca morali zahtevati predpise, ki bodo upoštevali hitrost, s katero se ta panoga širi in zato menimo, da bi morali pravzaprav s predpisi, ki bodo prožni, vnaprej predvideti možnost, da se bodo lahko odpirala nova delovna mesta, česar danes še vedno nismo jasno naredili in danes še niti ne vemo, katere bodo te oblike dela. Zadovoljni smo, glede zahteve po zakonodajnem mm, posegu, kar zadeva nekmetijske izdelke in njihovo geografsko označbo. Menimo, da to ni v nasprotju s prostim pretokom, ampak ravno obratno. To omogoča, da se lahko še izboljša kakovost izdelkov, ki se proizvaja na našem trgu. Prav tako smo naklonjeni spodbudi komisiji v zvezi z informacijami in označbami porekla na sami etiketi. Menimo, da je to boljši način za posredovanje informacij potrošnikom. Na ta način lahko potrošniki zavesno spremajo odločitve, ko kupujejo izdelke zase. To je dodana vrednost torej. Kar pa zadeva možnost proizvodnje zdravil pred iztekom patenta, smo tu nekoliko bolj zagrenjeni, ker nam ni uspelo doseči kompromisa. Skupaj s kolegi sem vložil predloge sprememb in upam, da se bo o njih glasovalo pozitivno. Poleg pravic imetnikov patentov bi to omogočilo proizvodne cikluse, ki se danes na mesto v Evropi odvijajo v tretjih državah. Tako da upamo na pozitiven glas glede teh predlogov sprememb. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu NF ne vidim nikogar prisotnega, tako da predlagam, da damo besedo kar takoj poslancem. Najprej gospod Švab. Hvala, predsednik. Najprej se želim zahvaliti poročevalki, naši italijanski kolegici Lari Komi, zahvaliti za izvrstno pravljeno delo. Osrednje sporočilo tega sporočila mora biti naslednje. Mi kot parlament pri izvajanju notranjega trga pravil in tukaj gre seveda veliko dlje od pristojnosti tega odbora, mi ta prizadevanja podpiramo. In osnovna usmeritev mora biti, da mora enotni trg služiti vsem, ne glede na to, ali prihajajo z vzhoda, zahoda, severa ali juga Evrope. In to sporočilo mora biti jasno. Menim, da v tem poročilu imenujemo tudi mnoga posamezna področja politik, ki jih najdemo tudi v kompromisih, Kolega zelenih je že povedal, da je za njih zelo pomembno področje generičnih zdravil. To je zelo pomembno, to bi bolj sodilo področje pristojnosti odbora za okolje. In eh, zato mislim, da ne moremo niti iti tako dalje. Potem je kolega Goga govoril o značbah argumenti, ki so bili omenjeni, so bili predmet kritične razprave tudi v LS. Pomembno pa je, da dobimo na koncu za poročilo jasno večino in da lahko pošljemo komisarki s pomočjo našega poročila in kolegice Komi, torej da pošljemo jasno sporočilo, da ta predlog podpiramo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Grapini Marija.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 doseči veliko. Uspelo nam je vključiti nekatere točke v zvezi z MSP in zelo dobro je, da smo imeli tudi izmenjavo mnen s predstavniki gospodarstva. Zato sem zelo hvaležna. Po kompromisu je bilo vključenih tudi 20 mojih predlogov sprememb, od teh pa jih je, oziroma 8 pa jih je, ki niso bili vključeni. Namen vseh predlogov sprememb je okrepiti položaj MSP-jev. Upala sem, da bo to novo poročilo dalo nekoliko več zagona za boljšo pravičnost, za bolj pravičen položaj MSP-jev. In gospoda Daltona bi rada povabila na kavico in mu razložila, da ni samo šampanjec tisti, ki ampak da so tudi drugi izdelki, keramični izdelki, ki se lahko izdelujejo samo v določeni regiji, ker tam najdete posebno glino, ki je potrebna za izdelovanje določenih izdelkov. Torej, želimo predvsem pomagati MSP-jem. Hvala lepa, preden dam besedo. Lari Komi, nimam drugih na seznamu. Želim čestitati gospe Komi za opravljeno delo in uh, menim, da je besedilo, ki je pred nami, uravnoteženo in da so uravnoteženi tudi kompromisi. Upam zato, da bo to besedilo dobilo široko podporo, kajti ravnovesje se doseže tako, da se vsak nečemu odpove in da poiščemo najboljši način, da najdemo tako besedilo. Predvsem glede geografskih označb in oznake made in, se mi zdi, da smo tu imeli v parlamentu široko podporo. Jutri bomo glasovali, to je nedvomno eno od najpomembnejših poročil. Dajem pa besedo Lari Komi za odgovor. Ja, hvala lepa. Dvoje. Najprej kar zadeva sistem zdravil kot smo povedali na različnih srečanjih, namenoma nisem želela poglabljati te tematike, kajti prihaja študija učinka ravno o tej konkretni temi, o generikih in ne generikih. To bo pripravila komisija. In ko bomo imeli to besedilo, bomo lahko vedeli, kaj zahtevajo državljani, kaj zahtevajo podjetja, tako tista, ki prodajo generike, kot tista, ki prodajo generike ki prodajajo originalna zdravila. Mi smo bolj povdarili sistem patentov. Ta namreč ne deluje dobro v vseh državah članicah. Predvsem časovnica zaščite je problematična, zato se bomo bolj zaustavili pri tem. Potem oznaka Made in in geografska označba. Že sedem let sem tu in vajena sem razprav na to temo vendar pa v primerjavi z prejšnjikrat imamo zdaj študijo učinka, ki je opredelila pomen geografske označbe za potrošnike. Zato smo zdaj gledali na celotno stvar drugače. Prejšnja leta smo na geografsko označbo gledali zgolj kot na nekaj, kar koristi podjetjem, proizvajalcem. Ta študija učinkov, v kateri so vprašali potrošnike, pa je prinesla ta rezultat. Torej, ne gre za to, da bi drobili trg še bolj, ampak gre za to, da bi dosegli tisto, kar je tudi v imenu tega odbora, torej varstvo potrošnikov na trgu. Ne vem, kaj je slabega, če rečemo, da je nek izdelek izdelan v eni državi ali pa v enem kraju in ne v drugem. Seveda imamo tudi svobodo potrošnikov, ki se lahko odločijo, kako bodo kupovali, kako se bodo odločali. Zahvaljujem se vsem. Jutri bomo glasovali, upam na večino. To je namreč dokument, ki mora čim prej nazaj v komisijo, da bomo hitro sprejeli nove predloge. Hvala poročevalki, prehajamo na naslednjo točko in sicer gre za poročilo o izvajanju direktive o poštnih storitvah. Pripravljavka mnenja Lucy Anderson dobi besedo. Hvala lepa. Naj povem, da postaja to vse skupaj zelo zanimivo poročilo. Hvala lepa vsem in poročevalcem v senci za izvrstno sodelovanje. Hvala tudi skupini za digitalni enotni trg, ki je včeraj zagotovila zelo dobro razpravo o področju paketov. Hvala tudi tistim, ki ste vložili predloge sprememb. 53 smo jih imeli iz vseh političnih skupin, kar je bilo zelo pomembno. Mnogo pomembnih vprašanj je bilo sproženo, kar bo pomagalo pripraviti bolj izčrpno mnenje. Prizadevamo si, da bi prišli do čim večjega števila kompromisov in poskrbeli bi radi, da čim več pripomp vključimo. Eno je, da države članice lahko uporabijo direktivo tako, kot pravi dikcija, na čim bolj prožen način obenem pa je treba direktivo ustrezno izvajati. In tu smo imeli vrsto predlogov sprememb. Potem vzdržnost na dolgi rok, ker gre za univerzalno storitev, to je odvisno od držav članic in tega, ali lahko upoštevajo razlike. Torej, točna dikcija se bo še pokazala, ampak mislim, da smo dobili nekaj zelo zanimivih predlogov sprememb. Predlogi sprememb so podkrepili tudi pomen dostave paketov in tudi razmerja med poštnimi in paketnimi storitvami. Prav tako se moramo odzivati tudi na čezmejno dostavo paketov oziroma pošiljk, zato da bi zagotovili eh, cenovno dostopnost eh, tako za potrošnike kot za podjetja. Prav tako je govora o pravnih sredstvih imamo recimo postopek za manjše zahtevke oziroma manjše zneske. Prav tako niso se države še prevzele zakonodaje na področju alternativnega reševanja sporov. Prav tako poudarjamo kakovost. Ključna beseda je bila omenjena, namreč poudarek je trajnost celotnega sektorja nasploh prav tako je treba izboljšati izobraževanje in splošno kakovost storitev. Nekaj predlogov sprememb imamo tudi, kar zadeva vstopne ovire za nove akterje. Tu želimo poskrbeti za enakopravne pogoje za vse. Že na začetku procesa smo pripravili osnutek kompromisov, To smo potem razposlali včeraj. Danes smo imeli sestanek, zelo konstruktiven sestanek poročevalcev v Senci. S tem bomo nadaljevali in morda dobili še nekaj kompromisov. Samo še enkrat naj rečem, hvala lepa vsem. Moram reči, da gre za zelo pomembno panogo in mi kot odbor smo zelo zadovoljni, da lahko damo svoj prispevek. Hvala lepa poročevalki, gospo, gospe Anderson. Roza Tun je pa zdaj prva v imenu političnih skupin. Hvala lepa. Hvala, Lucy, za vse opravljeno delo. Gre za izjemno pomembno vprašanje, kajti poštne storitve imajo ogromen vpliv na delovanje notnega trga, vključno z digitalnimi vidiki. Zato se moramo vsi polno vključiti, da bo ta trg ustrezno deloval. Prebrala sem osnutek Lusi in večkrat je govora o tem, da je osnutek zelo dobra podlaga za razpravo. Rada bi se osredotočila na naslednjih, na naslednje točke. Najprej bi morali oceniti, ali cilje direktive, recimo doseganje notranjega trga poštnih storitev, ali je ta cilj bil dosežen. Meni se to še ne zdi. Kot si vemo, imamo 28 različnih trgov na ozemlju Evropske unije. In delovni dokument komisije vsebuje dolžnost Zagotavljanje univerzalne storitve, to pa se v posameznih državah članicah izvaja zelo različno. Je pa ena skupna stvar vsem tem 28 različnim trgom. In sicer vsakdo misli oziroma vsi ti operateri razmišljajo znotraj svojih meja. Menim, da se mi z našimi aktivnostmi ne smemo zaustaviti pred mejami. Meja danes ne sme biti več ovira. Meja danes ne sme povzročati nobenih dodatnih stroškov. Drugič je samo prevzemanje. Komisija je državam članicam dala dovolj časa za prevzem direktive v svojo zakonodajo, skoraj da dve leti je čakala po roku zapisanem v direktivi, preden je bilo to poročilo objavljeno. Žal pa se zdi, da to ni prineslo kaj višje stopre prevzema. Kolikor vem, je komisija sprožila dva postopka kršitve ampak če pogledam nekoliko bolj poglobljeno v vsebino prevzemanja v državah članicah, je jasno, da pravzaprav ta direktiva ni bila ustrezno prevzeta v nacionalno zakonodajo. So vprašanje z DDV-jem, z strukturnim ločevanjem regulatornih funkcij od tistih vezanih na lasništvo ali nadzor, predvsem pa je ogromno ovir za druge ponudnike, ki želijo vstopiti na trg. In zato mislim, da se moramo vsi na to bolj intenzivno osredotočiti. Začenši z dostopom do infrastrukture in na koncu so tu še posebne zahteve za to, da bi zaščitili operaterje, ki so že prisotni na trgu. Komisija je v svojem delovnem dokumentu zapisala, da kaže, da ima 11 držav pogoje za avtorizacijo, ki podvajajo zahteve iz druge zakonodaje. Ne želim se preveč osredotočati na mm, prevzemanje, bom pa vložila nekaj predlogov sprememb. In še tretjič, po mojem mnenju smo mi tisti odbor, ki se ukvarja z digitalnim enotnim trgom. Zato bi morali gledati bolj na dolgi rok za dobavo oziroma dostavo pošiljk. Neučinkovitost tega trga pomeni, da bodo spletna podjetja kmalo začela tudi dobavljati svoje pošiljke. To se je zgodilo z Amazonom, ki je že napovedal, da bo zgradil celo mrežo za dostavo pošiljk. To ni nujno grožnja, vendar pa si sama bistveno bolj želim, da bi razmišljali bolj o tem, kako narediti poštni trg bolj učinkovit. Želim si, da se pogovarjamo o različnih zakonodajnih režimih za dostavo pošiljk, za logistiko, da bodo podjetja laže delovala na trgu. Ali je zdaj tako? Potem, kaj pa pravice potrošnikov so bolje zaščitene, če gre za neko poštno pošiljko oziroma če gre za paket? Ne vem, ali to drži ali ne. Lucy z veseljem bom še naprej sodelovala s teboj. Skupaj bomo lahko iskali odgovore in rešitve. Ne vem, če si bila včeraj na delovni skupini, ko smo slišali ta predlog za dolžnost dostopa, ampak še vedno se lahko o tem pogovarjamo. Mislim, da da si lahko zelo drzno pogledamo nove ideje, lahko bi rekli, da so to ideje, ki pravzaprav prekinejo dosedanjo prakso. Ampak res je čas, da izboljšamo situacijo na tem trgu, ki se mi zdi, da je izjemno zastarel. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod Tun. Sedaj pa v imenu skupine EKR. Izvolite. Ja, również, ja še... Hvala lepa. Predsedujoči, kolegice in kolegi. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki Lucy Anderson. Rad bi se zahvalil tudi poročevalcem v Senci, ki so sodelovali pri projektu z njo. Seveda sem si ogledal tudi kompromisne predloge sprememb, ki so bili pripravljeni in rad bi se zahvalil za vključitev mojih predlogov sprememb v kompromisne. Še prav posebno za vključitev tistih, ki govorijo o kakovosti poštnih storitev in čezmejnih poštnih storitvah. Potem pa še nekaj drugih specifičnih pripomb, naj izpostavim dejstvo, da je komisija pozvala k jamstvu za dobre pogoje dela za poštne delavce. Bojim pa se, da gre komisija predaleč v stvari, ki so v pristojnosti držav članic. Države članice bi morale biti pristojne za to zadevo, ne pa komisija. Seveda, upraviti bo potrebno še več dela. Upam, da bomo pripravili nekaj kompromisov tudi, glede vprašanj, ki sem jih ravno kar opisal. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod Čezak. Zdaj pa v imenu skupine ALDE, gospod Lokegard. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa tudi iz skupine ALDE. Hvala lepa poročevalki za dobro upravljeno delo do zdaj. Že na dveh sestankih, ki smo jo imeli, je bilo veliko dobre volje in duha sodelovanja. Mislim tudi, da je pošteno reči, da vsaj v tem primeru Alde skupina na isti liniji kot ELS. Gospa Tun je povedala mnogo modrega in mislim, da se moramo res osredotočati na trg in na to, kako trg deluje oziroma tudi ne deluje. V veliko državah članicah je pač tako. To poročilo mora poslati jasen signal komisiji in vsem ostalim, državam članicam, da si želimo, da bi ta trg bolje deloval. Potem pa še ena dobra točka, gospod Tun, je bila, da bi morda uvedli predlog spremembe ali dva, kar se tiče prihodnosti tega trga. Ravno kar sem se vrnil iz ZDA z odborom Impel in smo si ogledali kar nekaj podjetij. In lahko imate svoje mnenje o podjetjih v ZDA. z vidika delavcev, vendar pa to je prihodnost in to je potrebno upoštevati tudi na našem trgu poštnih storitev. To poročilo bi morda moralo spregovoriti tudi o prihodnosti. Danes o tem nismo govorili, vendar pa morda bi bila dobra zamisel, če razmislimo tudi o prihodnosti trga poštnih storitev. Razprave ne bom več podaljševal. Naj povem samo še to, da sledimo stališču ELS. Mislim, da imamo dober, zdrav tržni pristop in tudi poročevalka je pokazala veliko dobre volje, tako da pripričam sem, da bomo pripravili dobro poročilo. Bene, grazie, l'onorevole Lokegard. Hvala, kolega Lokegard. Imamo še kakega poročevalca v senci. Mislim, da ni nobenega več od nobene druge skupine. Zato sprašujem Lucy, če se želi odzvati na slišano. Lucy. Um, Hvala lepa za zelo koristne pripombe. To je prispevek razpravi, ki jo že vodimo. Res je, Roža, digitalni vidik mora biti del tega poročila in upamo, da bomo to dosegli. Potem vprašanje glede ciljev in prenosa. Eden od načinov, kako bi lahko prestrukturirali obstoječe kompromise, je, da dodamo še kakšno nijanso pri odločnosti. In seveda strinjamo se tudi, da moramo razmišljati čezmejno. Če mi tega ne bomo storili, potem nihče ne bo. To je torej zelo pomembno. Hvala lepa za vse te elemente in tudi za dolgoročno perspektivo, pa tudi za obvezo do dostopa. Kar se tiče EKR, hvala lepa. Mislim, da je vprašanje delavcev vedno predvsej pereče, vendar pa mislim, da lahko najdemo rešitve, ki bodo izpostavljali dejstvo, kje bi najodgovornost bila. In to se nanaša tudi na nekaj točk, ki smo jih slišali strani Alde. To je o trgu in tako kot druge skupine si želimo, da bi trg dobro deloval. Da želimo si, da bi deloval veliko boljše in pozna, poslal signale vsem ostalim, kajti to pač počnemo. Kar se tiče ZDA in Amazona, dejstvo je, da ne moremo ignorirati, kako se stvari razvijajo, vendar pa moramo vse skupaj početi na urejen in dostojanstven način. To je v interesu vseh. Sledimo novemu razvoju, vendar pa to si je potrebno podrobno pogledati in zelo natančno pogledati. Hvala lepa, gospa Anderson. Zanimalo me je, če je besedo želela tudi komisija. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Veseli smo, da je ta dosje zanimiv za parlament. Prav je tako, kajti to je zelo pomembno za podjetja in državljane. Nekaj pripomp glede izrečenega. Lucy je uvodoma dejala, da so težave pri izvajanju, da potem tudi dolgoročna trajnost, res je, potem pomen dostavljanja pošiljk, strinjam se kar se tiče identificiranja ključnih vprašanj, se strinjamo. Gospa Roža Tun je spraševala, ali so cilji direktive doseženi, ali ste, da je glavni cilj enotni trg. Naj vas izovem do določene mere. Dejal bi, da smo imeli dva glavna cilja. Na začetku najprej, da povečamo učinkovitost sistema kakovost sistema, storitve za državljane in tudi potrošniška usmerjenost pošte, prav tako pa tudi dobičkonosnost. Ko se je to začelo, sta bila samo dva operaterja, ki sta bila dobičkonosna. Danes je ravno obratno, razen eh, kljub temu, da se nekatere osnovne storitve zmanjšujejo. In potem, torej, zakaj smo želeli uvesti konkurenco, da bi pridobili pri učinkovitosti, dejali smo, To ne sme iti na škodo univerzalnih storitev. Tam, kjer torej konkurenčnost ne služi vsem državljanom, bo potrebno imeti varovalke. In dejal bi, da smo dosegli vsaj ta drugi cilj, konkurenčnost predvsem manj, razlogov je več. Eden od njih je, kot ste dali, da prenos ni bil vedno dovolj ambiciozen, tako kot bi si to želeli. Ni bilo vedno enostavno vstopiti na določene trge in to je poseben fenomen, ko smo spremljali tretjo direktivo, je promet s pismi rasov, sedaj pa ne več. Torej, potem seveda končni cilj je bil enotni trg, ampak za pisma malo manj. Danes pa bi dejal, da ko se ogledamo današnje potrebe, česa si podjetja in državljani živijo, so to pošiljke, veliko bolj kot pisma. Za pošiljke pa je čezmejni enotni trg veliko pomembnejše vprašanje. Kajti to, naprimer, se navezuje tudi na geoblokiranje in druge stvari, ki smo jih slišali. Če imate e-podjetje, če želite prodajati čez meje, potem ne boste mogli prodajati brez visokokakovostnih storitev pošiljk. Dejal bi torej, da so se naši cilji nekoliko spremenili, ker so se potrebe potrošnikov in trg razvili. Kar se tiče prenosa samega, kot sem dejal, mi, komisija, menimo, da predvsej držav članic še ni pokazalo ravni entuzijazma, kar se tiče odpiranja trga, ne takega, kot bi si želeli. Izvrševanje je bilo vedno težavno, kajti direktiva je zelo splošna, načelna in to pušča veliko manevrskega prostora za države članice. Če želimo, da bo to delovalo, se bodo države članice morale strinjati z nami glede ciljev. Ne gre tako, da bomo mi, komisija, prisilili države in vlade, da počnejo nekaj, česar si ne želijo. Enotni trg ni samo v Bruslu, enotni trg je povsod. Gospod Češlak, se upravičujem, upravičujem za slabo izgovorjavo vašega imena. Dejali ste, da bi jamstva komisije lahko delovala in če bi šli predaleč, bi to moralo biti v pristojnosti držav članic. Če vas nisem napak razumel, moram reči, da tega nikoli nismo storili. To je direktiva, to je še vedno v pristojnosti držav članic. Delovni pogoji, socialni pogoji, to je za države članice tudi kar se tiče licenciranja, avtorizacije. To je nacionalna zakonodaja, tako da na roben način torej nismo poskušali harmonizirati ali urejati delovnih in zaposlitvenih pogojev. Gospod Lokegard, govorili ste o potrebi, da bi trgi delovali bolje. Videl sem vaše predloge sprememb o pravicah delavcev in tako dalje. Če si ogledamo danski trg, je to najbolj ekstremen od vseh v EU. Kajti ne samo, da državni uporabljajo socialne medije, pošiljajo elektronska sporočila in tako dalje, tudi podjetja imajo e-račune in tako dalje, pa tudi e-vlada je veliko bolj razvita na Danskem kot v katerikoli drugi državi. Posledično potem Danska pošta ima verjetno samo 40 odstotkov obsega poslovanja kot pred leti. Kakršnokoli podjetje, ki bi se mu za toliko zmanjšalo poslovanje, bi imelo težave. Določali smo se o tem takrat, ko so bili časi boljši za poštne storitve. Torej, kolektivno parlament, svet in komisija moramo premisliti o prihodnosti, kaj se bo dogajalo čez pet, deset let kakšen je pravni okvir, ki bo maksimiziral prednosti za podjetja, državljane, davkoplačevalce in tako dalje. Na delovni skupini sveta na to temo smo imeli razprave pred dvema tednoma. Nizozemsko predsedstvo je spraševalo države članice, če menijo, da je poročilo tako, da meni, da je okvir še vedno ustrezen in ali bo tako tudi še čez pet ali deset let. Večina držav članic je dejala, da še nekako najde dovolj porožnosti, da se znajdejo znotraj tega okvira. Vendar pa skoraj vse države članice so se strinjale, da bo čez deset let potrebno nekaj novega. Torej, to je domača naloga za nas vse da pomislimo na to, kaj pravzaprav potrebujemo, kaj, potrebujemo, kaj potrebujejo naši državljani. Hvala lepa. To je vse. Hvala lepa. Mislim, da lahko prejdemo na naslednjo točko. To je točka 9 izmenjava mnen o prospektu, ki se objavi o objavni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje. Sama sem poročevalka, če mi dovolite, bom kar ostala predsedujoča, ker to bo zelo hitro, samo nekaj minut. To je torej mnenje, ki ga bomo kot IMKO, odbor za zaščito potrošnikov, dali odboru EKON o prospekti, ki se objavijo ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje. To je posodobitev direktive. V prejšnjem mandatu sem bila kot poročevalka v senci v Ekonu udeležena pri tem. Mislim, da je pomembno, da kot pripravljavka mnenja za odbor, govorimo o vprašanjih zaščite potrošnikov da to uskladimo s potrošniki in da si pogledamo poročilo Debakarjeve ekonom in skušamo izboljšati tiste elemente, kjer mislimo, da je potrošniški vidik zelo prisoten. Zato sem predlagala 21 predlogov sprememb. En govori o bolj jasnih pravilih za uvodni povzetek. Povzetek bo obvezen, ko bodo vrednostni papiri ponujeni investitorjem. Če to ni ponujeno, potem pozetek ni potreben. Pozetek je lahko predvsej drag. Zdi se privlačno, da bi imeli določeno omejitev, kar se tiče števila strani, pri povzetku ali pri dejavnikih tveganja, vendar pa en pristop za vse ni vedno najbolj ustrezen, tako da sem tukaj uvedla nekaj prožnosti. Predlagam, da bi na mesto izleček to imenovali uvodni povzetek, tako da bi bilo to v skladu z ostankom tega prospekta. Potem še predlog spremembe o prevodih, tako da bi uvodni povzetek bil na voljo enem uradnih jezikov matične države. In to je podoben jezikovni način, kot ga uporabljamo pri PRIPS. Potem predlog spremembe o odprtju trga z nerasniškimi vrednostnimi papiri. Pomembno je, da se lahko vsega, vključijo tudi in še prav posebno mala podjetja v to in da lahko dostopajo do različnih tipov kapitala. Zato bi odprava izuzetja za obveznice z nominalno vrednostjo nad 100 tisoč evrov pomagala, da bo prospekt bolj strankam prijazen. Istočasno pa bi še naprej razlikovali med dobro poučenimi in nepoučenimi vlagatelji, kar se tiče razkritja. Poročevalec Bora Ekon je predlagal, da bi za lažji dostop malih in srednjih podjetij do kapitalskih trgov zvišali in znižali nekatere pragove. Mislim, da je to nekaj, kar MSPM koristi in bo tudi to pomenilo da bi naj podprli ta predlog spremembe ekona. Želim pa to preveriti še tukaj, v inku. Zato sem ponovno vedla poročilo debakerja, potem sekundarna izdaja. Tukaj ima komisija predlog za izdaj minimalno razkrite za sekundarne izdaje, s tem bi bistveno zmanjšali upravne stroške za približno 70 odstotkov izdaj. Torej, ko se vrnete drugič na trg, ne potrebujete več celotnega prospekta. In potem še jamčanje varstva potrošnikov pri množičnem financiranju. Ne želimo biti preveč podrobni, ker se ti modeli zelo hitro razvijajo, vendar pa dejstvo je, da se najboljše prakse med različnimi platformami razvijajo, kar se tiče ravni informacij, ki jih nudijo potrošnikom in kar se tiče tega, da zagotavljamo, da bodo investitorji imeli boljše informacije za množično financiranje. Tukaj moramo upraviti še nekaj dela tako da sem podala tudi v zvezi s tem predlog spremembe za ustrezno raven varstva potrošnikov. Upam, da je to koristno. Pascal? Um, ich der für die Hvala lepa za pripravo teh predlogov. Nekaj teh predlogov lahko podpremo kot ALS e in to moramo podpreti v odboru IMKO. Najprej predlog smembe ena, kar se tiče minimalne zašite eh, potrošnikov pri množičnem financiranju, potem dve. da torej odpravimo izjemo za obveznice z nominalno vrednostjo nad 100 tisoč evrov, 4-5, področje uporabe, s tem se tudi strinjamo potem pa tudi še opredelitev malih deležnikov, predlog smembe 6, to, to, to ni težavno, potem pa omejevanje vodnega povzetka na šest strani, ko je predlaga komisija, pa tudi omejevanje faktorjev tveganja, to se mi pa zdi nekoliko problematično. Kritičen sem tudi, kar se tiče teh 20 milijonov evrov. To se mi ne zdi smiselno, zato ker bi se rad izognil, da bi naložbeniki in emitenti vsake države članici bili soočeni z drugačno mejo, drugačnim pragom. To bi bilo manj harmonizacije in več raznolikosti. Drugič, kar se tiče najslabšega možnega scenarija, to je osmi predlog spremembe, To se mi ne zdi potrebno, kajti vsak emitent lahko gre stečaj in potem so vsi ti vrednostni papiri izgubili vrednost, to ve vsak. Kar se tiče pa uvodnega povzetka, to se mi tudi ne zdi nojno smiselno vrednost kar se tiče faktorja tveganja, če sodimo o tveganju po verjetnosti, to se mi zdi kritično, to se mi zdi nekoliko čudno. Kar pa se tiče prevoda iz vlečka, se mi zdi dobro, da komisija prepušča to državam članicam ali bo iz vleček preveden ali ne. Si pa zastavljam vprašanje, ali je tak prevod sploh potreben, kaj ti imamo opravka z ljudmi, ki so izkušeni na tem področju in ti dokumenti so v finančnem svetu že na voljo v ustreznem jeziku, tako da nadani prevod iz vlečka pravzaprav za tiste, ki se s tem ukvarjajo, ni potreben. In tako tudi ustvarjamo nepotrebne stroške za MSP. -je. To so torej prve preliminarne pripombe, tudi sam bom podal nekaj predlogov sprememb, se pa zelo veselim skupnih sestankov s poročovalci v Senci. Grapini. Hvala lepa, predsedujoča. Rada bi se vam zahvalila za ta osnutek poročila. Prepričana sem, da bomo plodno sodelovali. 20 predlogov sprememb sem že zapisala, izhajala pa sem iz tega, da moramo zaščititi potrošnike. Potrošnike, ki so dejavni na kapitalskih trgih. Zato me veseli, da namenjate toliko pozornosti informacijam za državljane. MSP-ji potrebujejo dostop do kapitalskih trgov in zato potrebujemo tudi uravnotežene konkurenčne pogoje. Potrebno je zmanjšati birokracijo, zato sem v svojih predlogih sprememb izpostavila nekaj vidikov, ki se mi zdijo pomembni. Roki, naprimer, kar se tiče priprave dokumenta, vsebine dokumenta in informacije, ki morajo biti objavljene za potrošnike. Mnenja sem, da je potrebna neodvisnost, nepristranskost nekaj, kar je potrebno zagotoviti. Govorimo o določenem roku, ki se ga zastavi, ko se mora objaviti vsebina strani emitentov. Torej, ta časovni rok mora seveda veljati tudi za tiste, ki želijo sprejeti ponudbo, tako da lahko potem to temeljito pregledajo in se odločijo. Kot sem dejala, sem podala 20 predlogov sprememb. Razprava v politične skupine je bila zanimiva, nisem pa prav dobro razumela, zakaj imamo pravilo 5 plus 10, 15 dni, torej, mar ne zadošča to za pripravo prospekta. Osredotočam se na državljane, potrošnike, na najšipkejše skupine. Ne gre samo za podjetja, ki torej nastopajo kot stranke, gre tudi za navadne državljane. Od kolegov pa pričakujem še kar nekaj pripomb. Tony G. Hvala lepa za predlog komisije za harmonizacijo pravil za objavo prospekta. Tako bomo ustvarili enotni trg in da bomo naredili trge bolj učinkovite. Harmonizacija pravil glede prospektov je ključna točka. Investitorjem tako damo več jasnosti pri odločanju o investicijah. To je pomembno za MSP, kajti prospekt daje možnost zmanjšanja administrativnega bremena in zniževanja stroškov pri pripravi prospektov. Kar se mene tiče, pa je še nekaj pomembnih vprašanj, ki jih moramo razrešiti in pregledati v uredbi o prospektu. Najprej predlog komisije za nižji prak 500 tisoč evrov in potem najvišji prak 10 milijonov. Tretji člen dovoljuje državam članicam, da se odločijo o pragu, ko potem izuzamejo to iz uredbe ali pa je potem to del nacionalnega režima. Taka odločitev lahko pomeni razdrobitev enotnega trga. To je uredba in mora tudi delovati kot uredba. Potem pa koncept izvlečka. To je pomemben del in bi po moje moral iti z roko v roki s celotnim prospektom. Strinjam se s poročevalko, da mora izleček imeti samo specifične pomembne informacije, ki bodo ključne za investitorje. Takrat, ko seveda se bodo odločali. Pozivam komisijo, da naj spremeni pravila glede izvlečka. Bolj pomembno je zapisati ključne točke, ki bi naj bile v tem izvlečku. Raje pa kot da torej predpisujemo administrativna pravila. Najbolj učinkovit način za učinkovit dostop do informacij je s tem, da ustvarimo spletno platformo. ISMA bi torej naj bil zavezan, da spostavi spletno platformo, vse je potrebno digitalizirati, tako bi MSP-ji pridobili tudi največ, kar se tiče učinkovitih informacij, dostopnosti do njih in to je seveda bistvo evropskega gospodarstva. Hvala lepa. Andreas. Andreas. Yeah, thank you so much, Vicky, uh, for... Hvala lepa, Viki, za zelo dobro pripravljeno mnenje. Paskala, pačovacov se je žal ni, vendar pa lahko pritrdim temu, kar je dejal. Dve kritični točke sta v predlogu komisije, po mojem mnenju, kar se tiče tvegan, ki jih eh, ocenjujejo po verjetnosti in to pa ne pove točno, kakšen je njihov potencial grožnje. Ne moremo kar tako tveganja za ekonomijo razdeliti v pet kategorij in potem biti pripričani, da bodo emitenti to laže razumeli. Zato bi rada bi bili bolj previdni in ne bi zbujali lastnih, eh, oprostite, lažnih pričakovanj. In potem še nekaj, o tem je že bilo govora, Gogo je o tem govoril, ne vemo zakaj, je izjema za neresničke vrednostne papirje odpravljena. Kaj ti emitenti dobro vedo, na kaj morajo paziti. In morajo govoriti tudi o ekonomskih temah, poleg tega, iz tega prospekta, ki gredo prek tem v EU. Veliko je podjetij, ki so dejavni hvala Bogu, v ZDA, na kitajskem, na japonskem in druge. In če bomo torej to odpravili, potem bo to pomenilo. da bodo tisti emitenti, ki nastopajo po drugih delih po svetu, imelo veliko administrativnih težav. Zato mislim, da je dobro, da smo nekoliko bolj kritični. Tudi sam bom podal predloge sprememb. Pristojni odbor Ekon bo tako dobil nekaj naših dobrih pripomb. Hvala lepa. Želi še kdo drug besedo? Dobro. Najprej škoda, da z nami ni poročevalec odbora Ekon, verjetno bi želel sodelovati pri tej razpravi. Morda bi ga lahko povabili na sestanek poročevalcev v Senci. Odzvala se bom na nekaj ključnih točk, eh, zlasti na to, kar je povedal Andres in pa na to, kar je povedal Paskas. Tukaj skušamo doseči več različnih stvari. Želimo unijo kapitalskih trgov, zato da bi vlagatelji lažje vlagali, pa tudi zato, da bi SME imeli lažji dostop do različnih vrst kapitala. Sama sem začela pripravljati ta dosje skupaj z Wolfom Klincom pred petimi leti. Um, takrat so vsi bili zadržani, čeprav se je šlo za sistem, kjer bi majhna in srednja velika podjetja lažje dostopala do trga. Takrat smo uspeli se veliko dogovoriti, potem pa smo v naslednjih fazah pogajanj spet uvedli vsa ta administrativna bremena. Torej, če imaš recimo 5 milijonov dolga in če te bo pol milijona stalo, da. Uh, samo teh pravnih in drugih administrativnih stroškov, potem se ne boš sploh odločal za kapitalske trge. 5 milijonov je bila preniska meja, jaz sem predlagala 20 milijonov, to se mi ni zdel večji problem. Mislim, da večina potrošnikov, torej če investirajo v delnice, to naredijo preko bodisi eh, kakšnih skrbniških skladov, eh, preko pokojninskih skladov in tako naprej. Ne investirajo velikih usod v malo število delnic. Predlog spremembe, ki sem ga vložila v zvezi z jeziki, je bil eh, odziv na Finance Watch. Oni so želeli močnejšo zaščito potrošnikov, torej ko gre za jezik, v katerem so zapisani ti prospekti. In Andreas, vprašanje malo prodajni vidik proti veliko prodajnemu. Nasplošno je bilo tukaj razmišljanje tako, če eh, prospekt ni usmerjen v malo prodajno stopnjo, potem ni treba, da imaš poseb, ta posebni dodatek dodatnih povzetkov. Ne smemo biti preveč deskriptivni, eh, ko gre za prospekte, kajti s tem bi samo spet povzročili dodatna administrativna bremena. Uh, komisija lahko reče, šest strani morajo biti dolgi vsi prospekti, ampak tukaj pač obstajajo razlike, nekatere zadeve so bolj kompleksne kot druge, tako da moramo tukaj pokazati določeno mero prožnosti. Bomo pa se o tem podrobno govorili ob naslednjem srečanju. Upam, da bomo uspeli poenostaviti postopke za majhna in srednja velika podjetja, ne da bi ob tem izgubljali na področju varstva potrošnikov. Right. Hvala. Deset minut imamo na voljo, pridem pride komisar. So, ladies and gentlemen, if you take your seats. Hvala lepa. Prosim, usedite se na svoja mesta. Pozdravljam komisarja Oettingerja. Hvala lepa, da ste prišli danes v naš odbor za notranjo trgovino in zaščito potrošnikov. Ne smemo pozabiti na potrošnike. Danes bomo razpravljali o tekočem programu, o prihodnih pobudah, razpravljali bomo o napredku pri različnih dosijev. Nekatere izmed teh je komisija že predstavila, nekateri pa še niso bili sprejeti. Začeli bomo z zbiranjem govornikov, za seznam govornikov. Komisar ima na voljo eno uro, tako da mu kar dajem besedo. Spoštovana predsedujoča, spoštovana gospa Ford, gospe in gospodje poslanci, hvala lepa, da ste mi dali to priložnost. No, hitro bi pregledal dogodke v preteklosti potem pa bomo razpravljali o delovnem programu za naslednjih 12 mesecev. Dosegli smo dogovor na področju varstva, omrežja in informacij, direktiva NIS. Potem na to se navezuje javno-zasebna platforma za kibernetsko varnost. Eh, ukvarjamo se tudi z obzorjem za leto 2020 in z izvajanjem vseh drugih predvidenih aktivnosti, ki prispevajo k visoki stopni varstva podatkov. Za nami je tudi svežen TSM, tega verjetno poznate. In smo tudi sredi odpravljanja ovir za prosti dostop do spleta. Naslednji teden bo potekal uh, spravni sestanek med svetom in parlamentom. Upam, da bomo tam z našo pomočjo uspeli doseči dogovor. Včeraj smo v komisiji sprejeli svežen o digitalizaciji evropskega gospodarstva. Na sejmu v Hanovru smo pred eno leto začeli z strukturiranjem dialogom s predstavniki industrije, držav članic in drugimi udeleženimi strani in z obstoječimi omrežji, recimo katapultom v, v Združenem kraljestvu, za francoskim, potem Smart Factory v nizozemskem industriji. Eh, nič štiri v Nemčiji, v Avstriji in tako naprej. Gre torej za digitalizacijo našega realnega gospodarstva, naše industrije. Lotiti se želimo tistih tem, ki lahko na evropski ravni predstavljajo neko dodano vrednost. S pomočjo tega projekta želimo razviti nacionalne mreže želimo se zanam standardizaciji na evropski ravni. Senselek, ECI, uh, M2M, torej želimo začeti z koraki standardizacije oziroma lete pospešiti. Eh, prav tako smo razpravljali o povezljivosti in eh, dostopu do podatkov po letu 2020. Prav tako želimo um, oblak raziskav uh, to v sodelovanju z našimi partnerji na področju znanosti. Želimo omogočiti dostop za vse znanstvenike, za vse raziskovalne inštitute, ki obstajajo pri nas. V evropskem proračunu smo predvideli sredstva za investicije v velike računalnike, za visoko zmogljivo računalništvo, za ciljem, da bi spet bili med eh, prvimi najboljšimi na svetu. Torej, želimo spostaviti stike z konzorci, najboljšimi konzorci po svetu. Tudi znotraj Evropske unije obstaja veliko centrov, s katerimi se pogovarjamo, sodelujemo, zato da bi lahko v naslednjih nekaj letih investirali v visoko zmogljive računalnike. Ta včerajšnji svežen bomo predstavili na konferenci v Hanovru naslednji teden. Želimo si strukturiranega dialoga z znanstveniki, industrijo, podjetji, tako da bomo lahko s pomočjo tega svežnja nadaljevali z digitalizacijo naše industrije. Maja bo komisija obravnavala tudi o svežnju o e-trgovini, e-commerce. Gre za geografsko blokiranje, gre za poštne storitve, torej dobavo paketov, Um, za potrebe po reguliranju teh področji. Gre za audiovizualne eh, storitve oziroma direktivo o audiovizualnih storitvah. Eh, torej vse, kar ima opraviti za digitalnim svetom. Eh, no, gre pa tudi za prvo sporočilo o posvetovanju z naslovom Ali obstaja potreba po regulaciji na digitalnih platformah. Torej, ko gre za spletni sektor, za e-trgovino, je treba preseči razdrobljenost trgov tehnično in praktično moramo to urediti tako, da kot lahko vsak v Bordoju ali pa v Varšavi eh, gre v trgovino, kupi vino, ga transportira, ga podari. Lahko to naredi tudi na spletu. Uh, dan, torej, uh, tu je treba odstraniti ovire. Evropskih trgovcev ne želimo prisiliti v to, da trgujejo po celotni Evropi. Um, ni nujno, da moramo po uh, nekaj dek sira na portugalsko. To mora biti dostavljeno tudi v, um, v Švarcval, če to želimo. No, se pa treba ukvarjati z ovirami, ki obstajajo tako na spletu, kakor tudi uh, zunaj uh, spleta. Te več ne smejo obstajati. Uh, sedanja direktiva iz leta 2007 od tedaj se je vse skupaj bistveno spremenilo, gre za odpoklic vsebin, eh, torej ko gre za klasične televizijske hiše, eh, prosiben RTL, ARD in tako naprej. Eh, vedno več torej teh programov ponuja ehm, vsebine po spletu, imamo tudi številne programe, nove ponudnike takšnih storitev, recimo YouTube in pa druge. Tukaj je treba poskrbeti na varstvo naših mladoletnih, treba se izogniti zavražnemu govoru, treba je uspoštovati omejitve glede oglaševanja in uh, vprašati se moramo, ali želimo to področje regulirati ali ga pustiti nereguliranega. Nere Tudi ko gre za iskanje, eh, potrebujemo takšno ureditev, da bo gledalec lahko zlahka našel določene vsebine. Torej, tukaj se spet pojavlja vprašanje, da ali ne. V naslednjih osmih tednih bomo tudi na tem področju podali svoj zakonodajni predlog. In uh, v zvezi s tem bi želel izpostaviti naslednje. Uh, audiovizualni svet se zelo hitro spreminja. Čaka nas že eno leto pripravljalnega dela in sedaj bi želeli eh, podati zakonodajni predlog. Tri leta potrebujemo za posvetovanja s parlamentom, za svetom in potem še čas za prenos v nacionalne zakonodaje. Do 2019 eh, bi torej potrebovali za sprejem te zakonodaje. Zato vas prosim, da se tukaj hitro in ampak temeljito posvetujete. Z prihodnjimi dvemi predsedstvi, Malto in Slovaško, sem se že uh, pogovoril o tem, ta digitalni svet potrebuje hitro odločitev, ko gre za regulacijo ali pa ta regulacija eh, izgubi aktualnost zaradi predolgega posvetovanja. Eh, javno posvetovanje o spletnih platformah eh, je bilo končano januarja. To bomo sedaj do konca aprila ocenili, gre za preko tisoč mnen. Na to pa bomo v sporočilu, ki bo objavljeno maja, objavili to oceno. Tukaj smo predvideli ukrepanje v večjih fazah tam, kjer uh, imamo lek specialis ali pa moramo to na novo razviti, uh, tukaj gre za revizijo uh, telekomunikacijskih storitev, intelektualne lastnine. Skratka, za ponudnike vsebin na spletnih platformah moramo sprejeti neko posebno zakonodajo. Potem pa bomo v zadnjem delu letošnjega leta odločali o tem, ali Poleg tega potrebujemo neko splošno potrebo po, oziroma potrebo po splošni regulaciji. Ali pa bomo storitve spletnih platform še vedno obravnavali od primera do primera ob spoštovanju prepovedi diskriminacije in vseh drugih pravil pri vprašanju, ali potrebujemo tukaj več regulacije, o tem bomo razpravljali septembra, potem pa bomo na osnovi eh, argumentov za in proti iz sporočila, ki bo objavljeno maja, o tem odločili. Sedaj smo tudi pri izvajanju svežnja TSM. Eh, ukvarjamo se z eh, veliko prodajnim gostovanjem. Zaradi obsežnega pripravljalnega dela bomo verjetno junija 2016 lahko podali predlog, tako da bomo premostili obdobje do maja leta 2017, ko bo dokončno gostovanje odpravljeno. Kibernetska varnost, o tem sem nakratko že spregovoril. Ehm, pogodbe na javno-zasebna partnerstva. ki bi naj eh, okrepila našo kibernetsko varnost. Eh, torej, o tem eh, bomo razpravljali, tudi sprostili bomo sredstva iz obzorja 2020 za namene varstva podatkov. Pomembno je tudi to, da v naslednjih nekaj mesecih preverimo, revidiramo okvir telekomunikacijskih storitev. Jeseni, septembra ali oktobra bomo v zvezi s tem podali naš predlog reforme in posodobitve. Zakaj gre? V telekomunikacijskem sektorju, kjer je prišlo pred 20 leti do liberalizacije, kjer sedaj vlada konkurenčnost in ne več eh, monopoli, bomo prvič razmislili o tem, kako lahko za pametno zakonodajo ustvarimo spodbude za investicije v digitalno strukturo, v širokopasovni internet, eh, Tukaj gre za eh, zelo velike zneske, milijardne zneske. Vse skupaj bo treba podkrepiti z eh, FCM, z eh, proračuni, z drugimi investicijskimi bankami, ampak to ne bo dovolj. 80 odstotkov sredstev bi moralo priti iz trga v prvi vrsti strani telekomunikacijskih podjetij. Zato moramo najprej preveriti zakonodajo, potem vse skupaj vključiti še regulativne oblasti. Druga tema politika spektra. Smo na poti do uh, mobilne komunikacije pete generacije, 5G, ampak zato je treba sprejeti številne ukrepe. Prvič potrebujemo veliko raziskav, um, izvedljivost uvedbe na trg z 5G. GPP smo tukaj na uh, dobri poti. Drugič, potrebujemo sporozume z drugimi pomembnimi svetovnimi trgi, za Južno Korejo, Japonsko, Kitajsko. Eh, tukaj smo že dobili skupno izjavo. Eh, v ZDA in v Braziliji se bomo o tem pogajali. Torej gre za standarde za eh, G5 za jutri. Treba je vse skupaj vključiti svetovne trge, kajti tukaj gre za sprejemanje svetovnih standardov za naslednje desetletje. Ne moremo dovolj povdariti pomena eh, telekomunikacije pete generacije. Na svetovnem kongresu v Barceloni so pravzaprav obravnavali samo dve temi. Kibernetsko varnost in pa 5G. Eh, potem tudi telemedicina, eh, e-zdravje, samostojna avtomatska vožnja. Um, vse to bo lahko sedaj z večjo pokrit, ne bo več možno brez uh, hitre izmenjave podatkov. Torej potrebujemo kombinacijo med 5G in 4G. Uh, Na ta način bomo dobili uh, potrebno infrastrukturo za izmenjavo podatkov. In ko gre za podelitev frekvenc 5G, eh, bomo nujno potrebovali harmonizacijo na evropski ravni. Dokler nacionalni regulativni organi samovoljno mm, izvajajo te dražbe, bo tukaj pomemben predvsem vidik stroškov in ne bomo dobili 5G-jev, še vedno eh, bodo se signali ustavili na državnih mejah. Se pravi, treba je prevzeti nadzor nad spektrsko politiko in nadaljno je treba eh, eh, o tem razmisliti pri reviziji telekomunikacijskega svežnja. Še regulativni organi, zadnji sklop ukrepov, Jasno je, da evropske države ne bodo sprejele premika od nacionalnih regulativnih organov na evropski regulativni organ. Čeprav eh, bi v eh, digitalnem eh, obdobju imeli vse argumente za to. No, sedaj imamo eh, naš eh, ensrek v Ljubljani in pa druge regulatorje, ki nekako sodelujejo med seboj, se skupaj je treba regulirati na evropski ravni. Ensrek ima trenutno večje pristojnosti kot recimo Berek. Želeli bi, da bi nacionalni regulativni organi tesneje sodelovali v evropskem uh, odboru. Ta odbor, ki izhaja iz nacionalnih uh, regula, uh, regulatorjev, pa bi moral dobiti nove pristojnosti. Na osnovi uredbe o varstvu podatkov bomo predlagali tudi direktivo o e-zasebnosti. Pred iztekom leta bomo sprejeli obsežno pobudo o prostem pretoku podatkov. In tukaj ne bo šlo samo za uh, določene podatke. Gre za čezmejni prenos podatkov, ki so pomeni tudi za gospodarstvo, za digitalne storitve razne, raznih oblik in še zadnja točka, ki je izredno občutljiva. V drugi polovici leta bi želeli podati zakonodajne predloge za digitalno intelektualno, eh, za digitalne pravice intelektualne lastnine. Veste, da smo tukaj predlagali eh, prenosljivost oziroma dobavo digitalnih vsebin, sedaj imamo še, načaka še razprave o pravicah eh, založnikov. Jeseni pa bomo pripravili obsežen, svežen, evropeizacije, moderne, modernizacije digitalnih pravic intelektualne lastnine. Tako bo torej izgledal naš delovni program v naslednjih mesecih. Hvala za vašo pozornost. Um, Najprej koordinatorji, potem pa drugi poslanci. Najprej Andreja Šva. Hvala lepa, Viki, hvala lepa, komisar. Rad bi sprožil tri vprašanja, ki so že bila omenjena v vašem nagovoru. Najprej preuzemanje mm, varnosti omrežji, varnost podatkov in varnost omrežji je, sta dve plati iste medalje in ko smo prejšnji teden glasovali o uredbi, moramo poskrbeti, da se bo zaščita in varstvo podatkov zagotovilo in zasebno javno partnerstvo lahko zagotovi, da bomo pridobili standard za evropska podjetja, ki se morajo izva, začeti izvajati takoj. Ta podjetja namreč, ki bodo vključena v to direktivo in o tem bomo glasovali junija v parlamentu, tu v Bruslju, morajo vedeti, kaj narediti za izpolnitev svojih obveznosti. Potem govorili ste o platformah. Mislim, da je dobro, če govorimo o platformah, namreč komisija je najavila, da obstaja izjava o nasprotovanju proti večjemu internetnemu podjetju. Vse platforme, ki so na voljo, niso tako velike in zato morajo biti pravila zmirna in osredotočena na gospodarsko rast, na inovacije Evropske unije, pa tudi izven nje. In tretjič, omeniti želim vprašanje pobude o digitalizaciji včerajšnje industrije. To se mi zdi je zelo široka in pozitivna pobuda za to, da Evropska unija ne bo izgubljala. Ampak nekatera poslovna združenja so že dejala, da je svežen 50 milijard premajhan v naslednjih letih. Kaj torej lahko naredimo, da bi še podkrepili ta svežen? Hvala. Evelyn Geppert. Evelyn Geppert. Hvala lepa, hvala za te uvodne izjave, ki so bile zelo podkrepljene in zgovorne, kot vedno. Rada bi se lotila teme, ki je lahko zelo široka. Gre za nemško temo. Prosim, da preverite situacijo v Nemčiji, ker vidimo, da prihaja do velikih moten in dejansko je to morda tudi odpiranje vrat za to, da bomo v prihodnje rekli, neutralnosti omrežja ni mogoče zagotoviti, ker nimamo ustreznih zmogljivosti. Tu je treba biti previden. Vidim, da kimate zelo dobro. Prav tako želim poudariti to, kar je pravkar povedal Andreas Švab. Varnost podatkovnih tokov postaja vedno pomembnejša. V zadnjem času smo videli različne poskuse in ugotovili smo, da je varnost zelo velik problem. Vidimo, da prihaja tudi do posegov v avtomobile, kar lahko privede do hudih nesreč in to lahko pokaže, kako nevarna je lahko ta situacija, zato moramo razmišljati, kako bomo tu ukrepali. Tretja tema, ki se želim dotakniti, je geoblokiranje. To mi je zelo pri srcu in dejala bom z besedami mladega študenta iz Študkarta. Pred kratkim sem bila tam v zvezi z elektronskim poslovanjem in dejal mi je, zakaj vedno govorite o čezmejnih nakupih, saj sem mislil, da imamo notranji trg. Mladi nočejo več poslušati o čezmejnem, pač pa želijo videti, da bi ta notranji trg tudi dejansko deloval. To pa pomeni, da moramo poskrbeti za to, da bo ta notranji trg tudi ustvarjen. Tu seveda je veliko pravil, ki jih je treba ustvariti pri spletnem nakupovanju v obligacijskem pravu in Evropska komisija pred, pripravlja predloge, ampak dejali ste, da je veliko neupravičenih težav, ki se jih morate lotiti, kot so recimo IP naslovi ali pa kreditne kartice izdane v napačni državi in tako dalje. To se mi zdi, da je zelo pomembna tema, zlasti za mlade, ki so zelo, zelo mobilni znotraj Evropske unije. Kolega Dalton, hvala lepa. Ko smo zadnjič imeli skupino EKR, ste morda na robe razumeli moj pristop. Želim si popolnoma digitalno prihodnost. Mislim pa, da je ta že tu ne želim, da bi jo komisija po naključju uničila z zaščito analognih poslovnih modelov ali s tem, da skušamo omejiti vključenost ZDA. Slišali smo, da razmišlja komisija o pristojbini za platforme, kot je recimo YouTube. To bi uničilo celotne platforme. Internet je spremenil naše platforme. In danes ni dobra ideja, da bi uničili nekaj, kar uporabljajo milijoni. Slišimo tudi, da, uporablja, da komisija še vedno razmišlja o obdavčitvi, ne glede na to, kakšni so bili rezultati v Nemčiji in Španiji. To seveda vpliva na vse, tako na bravce kot na založnike in tudi na velike založnike, ki sicer ironično lobirajo za to, čeprav bo tudi to njim škodovalo. Torej, te agregatori rabe in njihova obdavčitev ni pametna stvar. To bi vrnilo uro nazaj za 30 let. In da niti ne omenjam, da gre za to, da bi skušali monetarizirati podatke, s tem bi uničili vse brezplačne aplikacije. Ljudjem pa so te zelo ljube in jih vsak dan nalagajo v velikem številu. Pred nekaj dnevi je Juncker dejal, da Evropska unija veliko prispeva k vsakodnevnemu življenju in velika izguba bi bila, če bi prepovedali različne aplikacije. Lahko torej rečete, da ne bo komisija uvajala novih obdavčitev. Pa še glede geoblokiranja. Strinjam se, da bi ljudje morali kupovati, imeti možnost kupovati čezmejno. Ne moremo pa prisiliti podjetij, da prodajajo tja, kamor nočejo. Končni rezultat tega bi lahko bil ta, da bo do ta podjetja storitve v celoti vzela spleta. In potem dejali ste tudi, da skušate storitve streaminga vključiti v audiovizualno direktivo. Bodite previdni, sam sem ljubitelj kriketa. Vsi vemo, da je kriket najbolj popularen šport, ampak tudi bejzbol je pomemben šport. Ampak v Evropski uniji lahko gledate tudi ameriški bejzbol. Če bi to vključili v to direktivo, obstaja obveznost minimalne vsebine. Torej, to pomeni, da bi morali, če bi hoteli gledati ameriški bejzbol, imeti vsaj 7% evropskega. Le kdo bi plačal za to, da bo gledal evropski bejzbol? Mislim, da smo na isti strani, ampak lepo prosim, razmislite. Ne smemo uničiti tistega, kar že imamo. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, komisar. Veseli me, da napredujemo z digitalno agendo in upam, da boste ob koncu vašega in našega mandata lahko pokazali državljanom, da jim res lahko nekaj ponudimo. Kolegi so že omenili mnoga pomembna vprašanja, naj se osredotočim samo na nekatera, to pa so prenosljivost, o tem bo govora kasneje. Vi ste v svojem predlogu vključili to, da je treba preveriti naročnino, vendar te ne smejo, te informacije ne smejo omogočiti sledenje potrošnikom. Vem, da bo zelo težko ohranjati to. Mnogi deležniki nas bodo napadali, zato sprašujem, kaj odgovarjate tistim, ki bi radi spremenili, ki zagovarjajo avtorske pravice. Potem drugo vprašanje so avtomobili. Zanima me, kakšna je vaša vizija prihodnosti teh povezanih avtomobilov, zato da bi Evropa postala vodilna država, moramo začeti razmišljati, kaj lahko naredimo za industrijo. Ali prosim lahko kaj več poveste o tem, kaj lahko pričakujemo od komisije letos? Nam lahko date kakšne smernice ali lahko pričakujemo kakšne nove predpise glede povezanih avtomobilov? Julija Reda. Hvala lepa Hvala za vaše predstavitve. Pogovarjali naj bi se o načrtu digitalnega trga, pa vidimo, da je kar nekaj mencanja, tako pri predlogi za geoblokiranje. In kolegica Gepard je že povedala par pomembnih stvari. V odboru smo se s to tematiko zelo intenzivno ukvarjali in dali predloge priporočilo o digitalnem notranjem trgu trgu, tudi kar zadeva digitalne storitve, govorili smo o kabelskih in satelitskih storitvah. Pomembno je, da naše predloge komisija upošteva. Zdaj pa sprašujem, zakaj je bila direktiva o kabelskih in satelitskih storitvah predstavljena na jesen. Tu se pogovarjamo o geoblokiranju, ampak uradna obrazložitev za odlok je bila, da naj bi zdaj imeli mm, posvetovanja ki pa nimajo nikakršne zveze z direktivo o kabelskih in satelitskih storitvah. Potem, kar zadeva ekonomijo souporabe, ali menite, da bo ta tematika zdaj v celoti obravnavana v sporočilo o platformah? To so različne teme, tudi Android je platforma, ampak to nikakor ni ekonomija souporabe. Torej, kaj se je zdaj dogaja s to tematiko? Potem, kar zadeva pravno reformo, vemo, da smo na začetku govorili o šestih mesecih, potem, ko je komisija začela delati, imamo predlog za novo zakonodajo na področju avtorskih pravic in če gre samo za posvetovanja, kot vemo, smo že v prejšnjih posvetovanjih obravnavali mnoge teme in tudi takrat smo že govorili o tem. Parlament je že večkrat negativno govoril o vprašanju založnikov in tu tudi ni novih argumentov. Zato, čeprav je Juncker dejal, da avtorsko pravo kot del digitalnega trga ima prvo prioriteto. Zakaj moramo zdaj vsi čakati samo zato, ker želijo um, založniki dobiti svoje pravice? Ne želimo, da bi to povzročilo blokado pri reformah. In najbolj škandalozno točko pri novi časovnici komisije naj spomnim na sporazum iz Marakeša, kjer je govora, o tem, da bi omogočili slepim in slabovidnim branje knjig. To je zdaj nekako na čakanju, nimamo več datuma. Decembra smo se nazadnje pogovarjali o tem, takrat ste rekli, da je ta predlog pripravljen in čaka v predalu. Zdaj naj bi to čakalo samo zato, ker se želite vložiti skupaj z reformo v zvezi z avtorskimi pravicami. Sporazum iz Marakeša pa ne. Koliko časa bomo še čakali? Ali ta mednarodna pogodba lahko stopi v veljavo brez EU? Kanada bo zdaj to ratificirala in tudi drugih 20 držav. To pomeni, da bomo imeli mednarodno pogodbo glede izmenjave knjig. Evropska unija kot gospodarski prostor, kjer je največ teh knjig, pa ne bo mogla sodelovati pri tej izmenjavi, zato ker ne svet, ne komisija nista naredila nobenega koraka naprej. Zakaj je tako in kaj lahko naredimo, da se bo končno začel izvajati sporazum iz Marakeša? Hvala. Še šest se vas je prijavilo. Ana Marija Koraca Bild. Panova, Lisa Yakansari, and Vicky Ford. And Nicola, no? Yes? Yes? Okay. Um, so if we can try and be as, as, as take another minute or so each, then the Commission will have time to respond. Um, Anna Maria. Uh, thank you. Thank Najprej Ana Marija, hvala lepa. Bili ste eden glavnih promotorjev uredbe o varstvu podatkov, zato da bi premostili razdrobljenost in tlakovali pot digitalnemu notranjemu trgu. Niste razočarani, ko imamo podjetje, ki nam pravi, da ga skrbi glede birokracije, zapletenosti, tega, da ni vizije za prihodnost, da je preveč eh, razdrobljenosti, preveč izjemje. To naj bi vplivalo na konkurenčnost in delovna mesta v Evropi, kot nam to pove poslovna skupnost, pa tudi mednarodni poslovni tokovi pravite, da boste jeseni predstavili predlog glede prostega pretoka podatkov. Ali načrtujete ravnovesje, kaj ti naša vizija, naš cilj je bil, da bi imeli uravnoteženo uredbo, ki bi zagotavljala integriteto. Seveda je to v redu, vendar pa smo izgubili tisti del, ki ima opravka z enotnim trgom, ki naj bi tlakoval pot za digitalno agendo. Potem ste omenili evropeizacijo avtorskih pravic, rekli ste, da prehajamo na storitve streaminga. Imamo problem zakonodaje, ki še vedno pobira pristojbine, kot da bi kupovali recimo CD. In kot je dejal David, je to velika ovira za prost pretok um, storitev. In potem še geoblokiranje. Upam, da bo vaš predlog uravnotežen, da ne bomo šli v ekstreme, zato da bi prisilili vsakogar, da mora prodajati vse povsod. Hvala lepa in hvala za vaše predloge. Rašfo. Robert Rašfo. Merci, monsieur le commissaire. Euh, merci d'avoir proposé aux Polonais de boire. Hvala lepa in hvala, da ste predlagali, da bomo Poljaki zdaj morali piti vino, ki je ravno iz tistih krajev, odkudar sem prihajam, eno najboljših. Ko govorimo o digitalizaciji gospodarstva, to je velik podvig in to želimo narediti za podjetja prihodnosti, za podjetja, ki so že danes na trgu, vendar pa mislim, da gre za ogromno področje in povedali ste nam, da komisija nima sredstev, da bi izvedla to digitalizacijo, ki je zelo draga. Rekli ste, da se morate opirati na javna zasebna partnerstva, ki ponekod obstajajo, ponekod pa ne, ali pa potrebujete prispevke držav članic za financiranje. Sprašujem, ali je Evropska komisija opravila kak izračun s tem v zvezi, ali je to samo želja. Govorili ste o Junkerjevem načrtu. Ta nam je zdaj ponudil nekatere podatke, v preteklosti teh podatkov ni bilo. V zvezi z Junkerjevim načrtom, ali je to res nekaj, kar bo koristilo digitalizaciji evropskega gospodarstva ali pa bo ponovno vsaka država počela nekaj na svoje. Nekateri uporabljajo ta načrt za digitalizacijo, drugi za kaj drugega. Resnično moramo te naložbe deliti med državami, ne pa samo jih imeti v enih državah na račun drugih. Moje vprašanje za to jasno. Ste že opravili simulacijo tega, kaj bi se lahko zgodili? Ste razmišljali o tem? Ste imeli dialog s temi državami članicami, tako da imate sredstva za vse tisto, kar je treba narediti? Marlene Mici. Marlene Mici, hvala. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod komisar. Rada bi se dotaknila vprašanja geografskega blokiranja, geoblokinga. Kako namerava komisija poiskati ravnovesje in ne diskriminirati potrošnikov, da bodo imeli neomejeno izbiro in mikro in MSP-ji Na oddaljenih območjih in na otokih, ki zaradi majhne velikosti in odsotnosti ekonomije obsega ne morejo prodajati 28 državam članicam. Ne razumete me napak, sem za svobodo digitalnega trga, ampak to bi lahko bil primer, ko ena velikost ni primerna za vse. To, da mikropodjetja in MSP-je obvežemo, da morajo neko storitev prodajati, da služi 28 državam, lahko povzroči, da bodo morala prenehati poslovati. Kaj namerava komisija narediti in kako se namerava lotiti te situacije, ki je občutljiva? Kako nameravate biti pošteni do vseh dobaviteljev in vseh potrošnikov? Hvala lepa. Eva Panova. Eva Panova. Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Dobrodošli med nami. Dve vprašanji imam, rada bi jo zožila na bolj eh, specifični za državo, ampak obe temi sta širši in ključni. Ta teden je komisija objavila začetne ugotovitve glede geoblokiranja. Iskreno povedano, bila sem precej presenečena glede te študije, zlasti geoblokiranja pri e-poslovanju. Namreč moram reči, da sem presenečena, kako malo je čezmejnih nakupov iz eh, vzhodnoevropskih držav, vključno z mojo domovino Bolgarijo. Za razliko od drugih držav, govorimo o večkratniku deset, recimo, če primerjamo število Luksemburžanov, Tam skoraj da 70 odstotkov vseh ljudi kupuje preko spleta, za razliko od Bolgarije, kjer je takih ljudi 7 odstotkov. Geoblokiranje je eno glavnih, eh, je eden glavnih dejavnikov, ki preprečuje kupovanje preko spleta. Ali namerava komisija obravnavati te razlike v svojem predlogu o geoblokiranju in ali bodo kakšni ukrepi, da bi rešili ta vprašanja zlasti v tistih državah, kjer so potrošniki še zlasti prizadeti zaradi geoblokiranja in še glede digitaliziranja evropske industrije, to je v povezavi s tem, kar je že spraševal Andreas Schwab. Več kot 30 pobud nacionalnih in regionalnih že imamo v Evropi, ampak nekatere države recimo Hrvaška, Slovenija, Romunija in Bolgarija, tu ni nobenih pobud ali načrtov za digitalizacijo ali bi komisija še kakorkoli drugače podprla države, ki nimajo nacionalnih ali regionalnih programov za digitalizacijo svoje industrije. Lisa Yakinsari, Gospa Jakensari. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z gospo Reda, ki je dejala, da počasen napredek na teh področjih jemlje verodostojnost vašim programom. Pomembno je, da imamo konkretne rezultate, zlasti kar zadeva geoblokiranje. Moje vprašanje ima opraviti s tem, da vsi vemo, da je razvoj izjemno hiter in da je težko poiskati predpise, ki ne bodo preprečevali razvoja, obenem pa moramo preprečiti hude napake, ki bi jih lahko naredili. Vprašanje je, ali komisija opravlja kakšne raziskave, bi si želeli raziskav, s katerimi bi ugotovili, kakšna je dejanska situacija varstva potrošnikov v tem zelo zahtevnem okolju digitalizacije. Ali potrebujete, ali si želite nek holističen upogled v varstvo potrošnikov? Okay, gonna... Dobro. Komisar, tudi sama bi podala par pripomb. 200 glavnih podjetnikov iz Združenega kraljestva je v ekonomistu danes objavilo dopis, čež da želijo ostati na notranjem trgu. Ampak ta notranji trg ne sme spodkopavati, pač pa mora krepiti njihovo delo. Eden od razlogov, da digitalno gospodarstvo tako hitro raste, je, ker je to potrošnikom všeč. Potrošnikom je všeč izbira, občutek, da imajo moč, všeč jim je raznolikost, ki jo lahko dobijo na spletu. Zato me zanima, ko govorite o digitalnem gospodarstvu, lahko še nekaj več povete o izbiri potrošnikov, kajti to se mi zdi, da je zelo pomembna zgodba, ki se včasih izgubi, namreč, da so potrošniki tisti, ki kupujejo na platformah in da so oni gonilna sila. Zdi se mi, da če bomo imeli to zgodbo, potem nas bo vse to spomnilo, zakaj smo tu v odboru za potrošnike. In naša zakonodaja mora delovati. Če se navežem na to, kar je povedala Ana Marija, podjetja morajo dobiti jasne smernice o tem, kako izvajati zakonodajo in ne smemo potem seveda dobiti konflikta z prihajajočo zakonodajo. Potrošniki morajo imeti pravico, da dobijo nazaj svoje podatke. Kako lahko poskrbimo, da bodo platforme delovale, kajti včasih imamo občutek, da so tu konflikti. Potem omenili ste varnost omrežji, kibernetsko varnost, standarde. Danes smo imeli sestanek o TTIP-u. Pogovarjali smo se o tem, da bi standardi kibernetske varnosti lahko šli v dve različni smeri v EU in ZDA. Kako torej poskrbeti, da bo postavljanje standardov ostalo na mednarodni ravni in da ne bomo imeli preveč različnih pristopov? zdaj to uporabljamo standarde ISO, to naj bi zdaj šlo na neko mednarodno raven. In torej, kakšna je celotna slika o standardih v poročilu Gebhardt smo se pogovarjali o tem, kako so standardi lahko zelo različni, ko sprejemate zakonodajo o platformah lepo prosim, razumite, da imamo zelo različne vrste platform in da moramo poskrbeti za to, da bodo potrošniki še naprej imeli izbiro, raznolikost, raznolike vsebine, obenem pa zagotovimo, da je naš enotni trg pošten do vseh uporabnikov in potrošnikov. 12 minut imate. Hvala lepa za niz vprašanj in tudi stališč. Najprej, gospod Reder, škandalozno, ne, tega tako ne bi imenovali. Škandalo ne maram. Naprimer, če moja pravna služba, kar se Marakeša tiče, prosi za tri mesece časa več in bo potem najkasneje septembra, Marakeš potrjen, torej 2016 septembra, potem to ni škandalozno. Tukaj se mi zdi vaša izbira besed nenavadna. Morda je to za kdaj drugič, vendar pa po lastni vesti delam, trudim se. Na leto moramo za en odstotek znižati za število zaposlenih, imamo veliko usklajevanj, to delamo intenzivno, vsak drugi večer. Trdo delamo in Torej, zamude niso škandalozne, to moram zavrniti. In Marakeš bo prišel septembra. Drugič, naš akcijski načrt komisije 2016 bomo izpolnili do Silvestra. In večina projektov, ki sem jih opisal, kaže, da izvedba tega, kar smo napovedali, morda z nekaj tedensko ali mesečno zamudo, bo do izvedeni. Drugič, denar. Res je, sedaj bomo mobilizirali v industrijskem svežnju 50 milijard evrov, več nimamo. Mimo grede, več nam tudi parlament ni dal. Seveda bi rad povečal subvencije rad znižal kmetijske subvencije. Če bi v Franciji pomagali pri tem, bi se to išlo. Za inštrument za pozvanje Evrope sem se boril pri stari komisiji. 9 milijonov energije, 9,5 milijonov za telekomunikacije. In potem je bilo to precej znižano. In sedaj sta se o tem odločila svet in parlament. Milijarda Za ta instrument seveda to je premalo. Bil bi vesel, če bi imel več. Drugič. S 50 milijardami ne želimo spodbuditi infrastrukture. Želimo sofinancirati velike projekte, velike računalnike, oblake in želimo razvijati digitalna vozlišča za svetovanje MSP v njihovih regijah pričakujemo, da bomo z našimi sredstvi tendencijalno potem povečali sredstva, še ki bodo prišla strani držav članic in industrije. S tem skladi bomo lahko potem namnili več sredstev za digitalno infrastrukturo namesto za fizično infrastrukturo. Pa to je njihova odločitev. Pri namembnosti strukturnih skladov smo precej šipki. In zato. Je potem odvisno od lokalnih organov, v katero smer bodo šli. Uspešnost širokopasovnosti za leto 2025. Tukaj smo predlagali, predložili študijo. Govoril sem o gigabajtih. Potrebujemo troštevične milijardne vsote za to infrastrukturo. Nekaj lahko ponudimo prek EIB, prek sekurnih skladov, prek Junkerjevega svežnja, vendar pa države članice se morajo odločiti, ali bodo iz regionalnih in nacionalnih virov več namenili za digitalno cesto na mesto za železnico in fizično cesto. Zato, kolegica Gepard, smo dobili to vprašanje na 60 stranih razloženo in spremljali smo to. Sedaj pa imamo do 10. maja čas, da ocenimo, če je to združljivo s telekomunikacijskim pravom Evropske unije. Naslednji tednik bom to naredil. In potem 10. maja se bomo odločili, ali bomo poglobljeno preverili vse skupaj v treh ali dveh mesecih. Primer je zelo kompleksen in zato tem se v tem trenutku nagibam k temu, da bi izvedli temeljito preverbo, da ne bomo kar tako jih spustili skozi. Trije cilji so pomembni. vsaka izgradna omrežja je dobra, vendar pa ne smemo nazadovati pri konkurenčnosti. Ne smemo imeti remonopolizacijo. In tretjič, naložbe v steklena vlakna v naslednjih petih letih morajo biti privlačne. Še vedno. Spobodo moramo imeti tudi za prihodnost na tem področju. In seveda sem se posvetoval s sodelavci vse skupaj počnemo brez predsotkov in se vsega resno lotevamo. Seveda. Pa me zanima reakcija obeh največjih strank v Belino, pa tudi tretje. Kibernetska varnost, kolega Švab je bil zraven, zelo težavno je bilo države članice pregovoriti, da je kibernetska varnost nekaj, kar moramo urediti na evropski ravni. Veliko držav je dejalo, da je varnost podatkov nacionalna varnost. Notranja varnost, to se nas ne tiče evropske ravni. Sedaj z direktivo na to temo imamo prvi poskus priprave evropske zakonodaje in z vami želim preveriti, kako bi se to lahko reformirali, poglobili z javno-zasebnim partnerstvom na kibernetskem področju, imamo odlično priložnost z našo industrijo doseči visoko raven zaščite varstva podatkov in potem nadalje za našo industrijo varstva podatkov lahko tako razvijemo trg in pripravimo priložnost za razvoj trga. Geoblokiranje. Kar predvsej javljan je bilo na to temo. Naj bo nekaj jasno. Trgovec z vinom z Cipra ne more biti prisiljen, da bo izpolneval naročila na Irskem. Če pa je usmerjen samo na nacionalni trg. Zato tudi ne govorimo o odprtju trga kot edinem cilju, govorimo o tem, da ne sme biti neopravičenega geoblokiranja. Če trgovec vini iz Bordoja dostavlja v Litvo, ker pač lahko pokrijem transportne stroške, za nizozemsko pa neposreden naročilo ni možno, potem bi to lahko bilo neopravičeno, ker tukaj ne gre za to, da se je odrekel oddaji in dobavi naročila zaradi previsokih stroškov. Če pa seveda je razumljivo, zakaj tega ne počne, potem to ni neopravičeno geoblokiranje. Eh, Želimo torej pomagati potrošnikom. Če na nizozemske ne moreš dobiti toskanskega vina, pa je to neopravičeno, potem se to ne sme dogajati. Tega se želimo lotiti. In potem prost pretok podatkov, komunikacija, to bo, sporočilo bo prišlo jeseni. Ne gre za e-zasebnost in varstvo podatkov, gre za podatke, ki so pomeni za gospodarstvo in raziskave. In V državah članicah imamo zakonodajo, ki urajajo dostop do podatkov na evropskem trgu in preprečujejo za dostop za druge državljane. To bo trd boj, to želimo preprečiti, vendar bo prost petok podatkov za digitalne storitve zelo pomemben in tudi za enotni trg. Standardizacija. Z našim včerajšnjim sporočilom smo v skladu z digitalnimi omrežji nacionalnih držav pokazali, na katerih področjih si želimo evropske standardizacije. IoT, kibernetska varnost kot primer. In tukaj bomo skušali posredovati, zato da bi kar se da hitro prišli do evropskih standardov, vendar pa to še ni konec sporedno z američani, tudi delujemo. Septembra sem bil v Washington DC in smo ameriško digitalno industrijo, nas in vlado zajeli v skupno oblikovanje teh standardov. V Hanovru bo naslednji teden tudi ameriški predstavnik za to področje in bomo skušali to torej razviti še naslednji teden. Povezani avtomobili. z evropskimi proizvajalci avtomobilov in dobavitelji, pa tudi s telekomunikacijsko industrijo, smo organizirali okroglo mizo, na kateri se bomo pogovarjali o tem, kaj potrebuje prezavacijo avtomobilov, da bodo povezani avtomobili, kar se da hitro, delovali po evropskih pravilih. Povezovanje, učinkovito prenašanje podatkov, to je najpomembnejše. Zdaj imamo nekaj testnih poti po Evropi na dolžini 100 km se že izvajajo takšni testi, vendar pa to ni nič, ne bo čezmeno in če ne bo delovalo tudi na podeželju. Zato bo torej tema 5G in učinkovito povezovanje pomembno. Telekomunikacijska podjetja morajo to storiti. Tako bomo torej uresničili povezane avtomobile posod. Tukaj napredujemo. Tudi pri vprašanju, čegavi so podatki, bomo uporabljali zakonodajo o last lastništvo podatkov, o načinu uporabe podatkov in bomo ugotovili, da je potrebno to urejati na evropski ravni. Sveže na avtorskih pravicah, to bo prišlo jeseni. Lahko se dogovorimo o različnih športnih zvrsteh. lahko se vse spremeni, da bo tudi v Ameriki naprimer postal naš evropski nogomet pomemben. Kakorkoli že nočemo se torej že sedaj opredeljevati, vendar pa pri bejzbolu, pri bejzbolu smo torej dobili veliko zahtev, da preverimo nekatere zadeve, potem pa tudi pri založnikih, pri revijah in časopisih, tudi kar nekaj znanstvenih revij. In prosili so nas, da preverimo odnos med uporabnikom, platformo, založbo in mislim, da je dobro, če to res storimo. In zato je potrebno posvetovanje. Pred tremi tedni smo to začeli, čez dva tedna bo to končano, potem bomo to ocenili in potem bom seveda vam prinesel vse rezultate, preden bomo govorili o pravicah založnikov, sosednjih pravicah in ko bomo podali potem predlog komisije. In boste seveda odločali o tem vi. Zato ne želim ničesar uničiti. Želim pa sproščenost, kar se tiče prizadevan. In naj bo tudi nekaj jasno, nisem delničar kakšnega založnika. Sem objektiven, vendar pa ekonomski položaj vedno več založb jemljem resno. Ne grem dobro in če potem tudi Evropsko založniško društvo, temu spadajo tudi britanski časopisi in revije, eh, podaja jasne zahteve in če se novinarska društva tudi postavljajo za to in to podpirajo, potem ne morem kar tako odmahniti z roko. Vsega se moram lotiti, preverbe brez stereotipov in to tudi počnem. Na splošno ko od kulture do itre, Jurija, do imka hodim z digitalnim portfeljem po parlamentu, me napade tu z ene strani, na kulturi z druge, torej sem nekakšna boksarska vreča. Na obor za kulturo gre do popolnoma drugo smer, kot pa pri vas ali v itre. Torej, prosim vas, ne morem biti usklajevalni odbor, ki se skuša dogovoriti z vsemi političnimi skupinami. Več kot dobim prispevkov z vaših političnih skupin in odborov boljše je. Lahko bi nam uspelo, da bi imeli o svetu digitalno delovno skupino in tudi digitalni odbor. To si resnično želim, da bi potem samo z enim odborom lahko koherentno delali. Pri vas je vse skupaj precej heterogeno, pa to ni kritika. Samo še za pojasnilo, kar se tiče platform in posvetovanja glede avtorskih pravic. Mislim, da obstaja pomislek, če bomo to odpirali, ali se posvetujemo samo z nekaterimi sektorji, ne z vsemi akterji, želimo zagotoviti, da bodo vsi akterji upoštevani pri posvetovanjih. Tukaj nas nekoliko skrbi ta postopek posvetovanja o avstorskih pravicah, da bodo tisti, ki so želeli posvetovati predloge sprememb, odvrnjeni, ker morda nekateri ne boste prisluknili toliko kot drugim. Lahko torej zdaj ali ne odgovorite, da so posvetovanja odprta za vse zainteresirane strani. Predsednica, že, Barozu, že pri Barozu 2 smo pri avtorskih pravicah imeli veliko študij ocen, potem pa nismo uspeli pripraviti predloga. kar se zakonodaje tiče. Vse to pa imamo. Torej, na začetku našega mandata pa smo napovedali, da bomo izhajajoč iz obeh primerov Google govorili o vedno večjem pomenu internetnih platform in da jih je zato potrebno tudi urediti. Ali pa bomo nadaljevali po posameznih primerih? To vprašanje je potem prišlo tudi na enem na ene od javnih predstavitev, kar se tiče telekomunikacijskih podjetij. Tradicionalni akteri, BBC, RAI, ARD, so dejali, da enake pogoji pomenijo, da razširimo občinstvo. Zato smo novembra, decembra se posvetovali o spletnih platformah. In ta premislek, da bi to naredili pri založnikih, oziroma še bolje, združenja založnikov, so šele pred tremi meseci pripravili jasno stališče. To moram sedaj oceniti, na to odgovoriti. In tudi tam smo uvedli posvetovanje. In z obema smo torej stvarili široko podobo to bo podlaga za torej, naše sporočilo jeseni in vse zainteresirane strani so torej vabljene, da se javijo. Lahko na podlagi vseh posvetovanj, skoda poleti, junija, julija ali potem na začetku septembra, spregovorimo o vaših priporočilih za celoten svežen in vodimo dialog. Gotovo boste potem slišali še več strani članov odbora. Posvetovanja so seveda lahko taka, da se na njih vpliva. Gre na to, kako oblikujete vprašanja. To mislim, da je torej vprašanje, ki nas skrbi. Dejali pa ste, da želite biti vse vključujoči, tako da pa bomo da zastavili še kakšno vprašanje. Hvala lepa vsem, hvala lepa komisar. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. Zulo, would you like to... Marko Culo, mnenje o pogodbah o dobavi digitalne osebine. Prosim. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa. Danes bomo govorili o prenosljivosti. Zato, da bi čim več ljudi imelo korist od tega, lahko dam en primer. Če bi danes kupil DVD v Italiji in bi potem prišel v Belgijo, bi mi povedali, da ne morem uživati v tej vsebini. In če bi se to zgodilo, bi bili vsi šokirani, ker je to pridobljena pravica. In bi to bilo čudno, če bi se ta pravica ne priznala. Ravno to se dogaja danes. V zvezi s tem, nekateri menijo, da gre za marginalen problem. Eurobarometer pravi, da samo 20 odstotkov državljanov skupnosti je podpisalo pogodbo, da lahko uživajo vsebine online in samo del teh preživi v tujini več kot deset dni. Vendar pa ne smemo pozabiti, da uživanje teh storitev pripadajo najbolj dinamični storitvi. To so tisti, ki so najbolj izkoriščali mobilnost, to so čezmejni delavci, to so študentje, ki hodijo nabirati izkušnje v tujino. Govorimo skratka o skupini prebivalcev, ki se bodo po številu povečali. Zato se ne moremo pretvarjati, da tega problema ni, in da se ne bo še povečal. Podobna stvar se je pred časom dogajala z gostovanjem, roamingom. Slišali smo, da je to problem, ki zadeva le majhno število, dejstvo pa so pokazala ravno nasprotno. Zavedamo se, da moramo prilagoditi predpise razvoju trga čim prej. To pa ne sme zmotiti občutljivega ravnovesja, ki zadeva financiranje teh digitalnih vsebin. Evropska panorama je zelo bogata. Vemo, da nacionalni trgi niso homogeni. Imamo jezikovne, kulturne razlike, ki jih je treba spoštovati, če nočemo, da bi se ponudba za končnega uporabnika osiromašila. Namen tega dela je doseči ravnovesje, ki bo zagotovilo pravico tistih, ki so pridobili pravico do digitalne vsebine, obenem pa želimo omogočiti nacionalno in lokalno proizvodnjo, ki jo ne smejo zadušiti igravci velikih razsežnosti. Izogniti se moramo temu, da bi prenosljivost pomenila zgolj vse evropsko licenco. Razlikovati moramo prenosljivost in dostopnost. V ta namen mora biti zato jasen koncept običajnega bivališča. Več je konceptov, kako to lahko opredelimo. In v tem poročilu bomo ugotovili, katera merila so prava za to, da bi se preprečilo izkoriščanje in navajanje različnih bivališč. Prav tako mora biti jasen koncept začasnosti, zlasti, če je treba določiti število dni na leto, ko lahko potrošnik izkorišča pravico do prenosljivosti. Jasen mora biti tudi načelo pregledovanja, preverjanja. Preverjati je treba identiteto tistega, ki ima pravico do vsebine, zlasti v trenutku, ko tehnologija zelo hitro napreduje. Nekoč je zadoščal naslov IP, Danes pa pri mobilnih telefonih IP naslov ne zadošča več. Prav tako moramo razmišljati o obveznosti prenosljivosti. Komisija govori o plačljivih naročninah, nekih vrste abonmajih ali pa brez plačila, kjer je treba identificirati uporabnika. Danes je mnogo storitev, ki sicer zahtevajo podatke uporabnika vendar pa ni vedno realno preverjanje teh podatkov, zato je treba biti zelo previden, da ne bomo zadušili storitev, ki so na voljo danes na trgu. To so točke, pri katerih bomo morali največ delati in se pogovarjati. Te točke, kot se je že večkrat pokazalo, kažejo, da cilj tega besedila ni Avtorska pravica ravno nasprotno govori o harmonizaciji pravil notranjega trga. In zato bi rad izrazil zagrenjenost zaradi tega, ker je vodilno vlogo dobil odbor Juri. To je poročilo, ki bi po mojem mnenju moralo ostati v odboru IMKO, zato ker je to zelo pomembno za varstvo potrošnikov. Pripričan sem, da so to argumenti, ki bodo del naših razprav. Vesel sem, da lahko sodelujem s kolegi in bom sodeloval z vsemi poročevalci. Naš cilj je doseči ambiciozno in uravnoteženo besedilo, ki ga bodo lahko vsi podprli. Zdi se mi, torej vem, da morajo koordinatorji, da mora ena od koordinatork na drug eh, sestanek. Ne, še kdo, še nekdo mora oditi, lahko. Najprej spregovori Ema. Hvala vsem, da ste to dovolili. Hvala lepa. Mislim, da se je kolega dotaknil veliko pomembnih vidikov, ki se jih bomo morali dotakniti v postopku tega doseja prenosljivosti. To je seveda pomembno tudi za naš odbor, kajti. To ima opravka z digitalnimi inovacijami in skuša zagotoviti, da bo moredili zakonite osebine. In to mora biti tudi podarjeno v našem delu, da govorimo torej o zakonitih platformah, zakonito kupovanih osebinah. Glede nezakonitih tukaj se še vedno moramo boriti in potem spodbujati industrijo, da bo pripravljala več platform. Zagotoviti pa moramo, da bodo ljudje imeli dostop, ko bo to potrebno. Med temi postopki je poročevalec omenil, da moramo ohraniti delikatno ravnovesje. In to je pomembno, ko smo v ustvarjalnem ciklusu. Da bomo imeli torej ustvarjanje, kostno osebino in bo to povezano drug z drugim. Ne smemo imeti preveč preskriptivnega okvira za to, ki bi potem uničevalo ustvarjalnost. Ne, to nima smisla. Nima smisla imeti dostopa do slave vsebine. Moramo imeti visoko kakovostno vsebino in zakonito kupljeno vsebino. Ne smemo biti torej preveč predpisujoči in te moramo pravno varnost v tem trenutku. Zelo pomembno je, da se osredotočimo na vidike rezidenčnosti in da lahko potem tudi ustrezno verificiramo to. je pa ključnega pomena, da to storimo, kajti če se ogledamo Združeno kraljestvo, tukaj poštne številke niso dovolj, kajti imamo 6000 uporabnikov, ki trdijo, da živijo v Buckinghamski palači in potem seveda to težko preveriti. Imamo tudi 13000 ljudi, ki bi naj bi stari nad 110 let. Torej, potrebno je preveriti na ustrezen način. Sveto bo to odvisno od države članice, ne bo za vse enako, moramo pa zagotoviti, da je to, kar uporabljamo za preverbo, uporabljeno na prožen način med državami članicami. In bomo potem našli pravo metodo. Je pa res, da moramo tudi premisliti o obdobju implementacije. V tem trenutku je to 6 mesecev, mislim pa, da moramo to razširiti na 18 mesecev ali celo 2 leti. Če bomo sodelovali na tak način, pa upam, da bomo pripravili dobro, odločno poročilo našega odbora, ki bo omogočilo potrošnikom dostop do zakonito kupenih vsebin, kjerkoli že so, in bomo tako lahko torej šli v pravo smer. Veselim se sodelovanja s kolegi v prihodnosti na tem področju. Great, thank you. Eva Pavnova. Eva Pavnova. First... Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem komisiji za dobro formulirano besedilo. Zdi se mi, da je tukaj uredba pomembna, bolje kot direktiva. Torej, prenosljivost. Najkoliko pomislijo na to, ko bodo predlagali predloge sprememb, gre za relativno kratko besedilo, in imamo tukaj izzive z tehnološkega vidika, po mojem mnenju. Mislim pa tudi, da je naše delo tukaj kot europoslancev in član odbora IMKO, da podjetjem in potrošnikom prinesemo tisto, kar potrebujejo. In to je točno to, kar bi ta uredba naj storila, da bodo torej državljani imeli dostop do zakonito kupljenih digitalnih vsebin po Evropi, istočasno pa bo podjetjem omogočilo, da bodo lahko razširili svoje storitve brez dodatnih stroškov ali birokratskih ovir. Ne smemo pa omejevati možnost podjetij, da so inovativna in ponujajo nove priložnosti za stranke. To je še prav posebno pomembno za mikropodjetja, začetna podjetja in MSP-je. Prenosljivost je ja. nova norma in storiti moramo vse, da bo to postalo resničnost do leta 2017. To bi pomenilo, da bomo morali prevzeti vodilno vlogo, imeti bolj ciljne ukrepe, hitro spremanje, ne da bi slabili predloge. Kar nekaj časa je minilo, odkar je ta predlog bil objavljen in resnično upam, da bomo zelo usklajenimi ukrepi pristojnih odborov lahko dosegli naš cilj. Je pa še nekaj točk, ki jih je potrebno pojasniti. Nekaj, kar je zame pomembno, pa je, da tega predloga ne bomo uporabili za to, da bi popravili trenutni okvir avtorskih pravic. Potrebno je najti pravi način za podjetja, zato da bodo lahko preverjala stano prebivališče svojih uporabnikov, ne smemo narediti pretežke zakonodaje iz tega. Težko je tudi napovedovati razvoj tehnologije, ne pozabimo. Dobro je imeti gotovost, potrebno pa se je izogniti zamrznitvi uredbe. Kaj se tiče opredelitve običajnega prebivališča, mislim, da je to predvsem minimalistično, torej tukaj mislim, da moramo to nekoliko ukrepiti da pa bi to storili sorazmerno in se izognili dolgim opredelitvam, bi bilo idealno, če bi imeli opredelitev, ki bi bila ciljna točno za to uredbo. Zato mislim, da je pomembneje se osredotočiti na postopek verifikacije. Kar se začasnosti tiče, pa bi bilo najbolje, če pustimo opredelitev tako, kot je, in se potem verifikacije izvede na pravi način. Omejevanje števila dni in postavljanje časovnega okvira roka bi to po mojem mnenju uničilo načelo prenosljivosti. To so torej glavne teme. Veselim se sodelovanja in dosege političnega dogovora v prvi obravnavi do konca leta. Na ta način. Thank you bomo kar trikratno pridobili do leta 2017. Ne bomo imeli več roaminga, ne bo geoblokiranja. In to je zelo pomembno za naše državljane, tudi če pomislimo na raztoči euroskepticizem. In na koncu ne smemo pozabiti, da je ta uredba šele prvi korak v pravo smer kako bomo zagotovili čezmejno dostopnost po vsej EU. Veselim se sodelovanja. Hvala. Pekla Danti. Danti. Prezident. Hvala lepa. Končno začenjamo delo na tem dosjeju. Nekaj mesecev smo že imeli ta dosje in imeli smo veliko razpravo glede pristojnosti in kot je povedal kolega Dzullo, Mi je žal, da je ta pristojnost zdaj bila podeljena odboru Juri, ampak mislim, da bomo mi naredili to, kar moramo in dali čim boljši prispevek k temu pomembnemu dosjeju. Pripričan sem, da gre za pomembno razsežnost notranjega trga in za potrošnike. Nasplošno podpiram cilje predloga komisije, in v luči mnogih predlogov glede notranjega digitalnega trga je cilj tega predloga odprava notranjih ovir, ki onemogočajo, da bi uporabniki uživali spletne vsebine, ki so jih v kraju svojega bivališča zakonito pridobili. Če bi odpravili ovire, bi bil to prvi korak k odpravi drugih praks geoblokiranja, ki so povsem neopravičene na enotnem trgu 21. stoletja. Če nekdo pridobi pravico v kraju svojega običajnega bivališča, mora imeti pravico, da lahko med vse pogostejšimi potovanji, kot potujejo zdaj naši državljani, torej ta pravica mora biti zagotovljena tudi v digitalnem sektorju. Ta pridobitev se zdi še bolj smiselna, tudi v luči prihodnje odprave, dokončne odprave tarif za gostovanje. Danes je še vedno število teh uporabnikov sicer omejeno, ampak vse več ljudi bo in ta številka se bo v prihodnih letih samo še povečevala. Prav tako je pomembno podariti, da ta predlog ne sme spremeniti poglavja o avtorskih pravicah, o tem bo govora drugot. Filozofija tega predloga gre ravno v to smer. In sicer razmišljali naj bi o uživanju oziroma izkoriščanju neke storitve tako, kot v državi bivališča. Dokument komisije lahko podprem, Parlament pa bo moral razčistiti še nekatere pomembne točke tega predloga s končnim ciljem, da bi sprejeli besedilo, ki bo jasno in uporabno. Zato se mi zdi prav, da smo se odločili za uredbo na mesto za direktivo. Znotraj uredbe imamo nekatere točke, o katerih bo treba razmišljati skupaj. Imam v mislih predvsem definicijo običajnega bivališča, začasno prisotnost v neki državi in v mislih imam tudi preverjanje leteh, pa tudi predpisovanje kakovosti. Tretji člen govori o obveznosti zagotavljala storitve in govori o dožnosti obveščanja potrošnikov. Ob koncu tudi kar zadeva uveljavitev te uredbe. Upam, da bomo do leta 2017 uspeli doseči uveljavitev, morda skupaj z odpravo gostovanja, ne glede na to, da imetniki pravic in ponudniki storitev bodo verjetno imeli veliko pripomp in verjetno se bodo tudi spremenili pogoji uporabe storitev. Prepričan sem, da bomo v tem odboru v prihodnih mesecih uspeli poiskati rešitve, ki so namenjene izboljšanju tega predloga, ki pa ga je treba vsekakor podpreti. Um. Morten Lockhart. Lockhart, ne. Še kdo? Prosim. Dita covering for Morten, is that right? <laughs> Thank you. Dita, na mesto Mortna. <laughs> Thank you, Dita Sharon Server. Prosim, Dita, liberalci. Hvala lepa. Mislim, da bom lahko kratka strinjam se z veliko pripombami, ki so že bile izrečene strani mojih kolegov. Naj se zahvalim komisiji za ta predlog. Moram reči, da redko vidimo uredbo, ki ima 8 členov in 8 strani. Če to primerjam s homologacijo, ki smo imeli skoraj 100 členov in skoraj 500 strani, je komisija torej upravila dobro delo, da je to sedaj spravila na tako malo strani. In najpomembnejša naloga mene kot poročevalka SNC je, da branim to besedilo. Nekaj tehničnih predlogov sprememb bom predlagala, eden o tretjem členu, tretjem odstavku, tukaj morajo ponudniki opisati, kakšno kakovost bodo stranke dobile, če bodo uporabili to storitev v drugi državi članici še prav posebno, če je vključeno v pogodbo, kot je to navedeno potem v drugem odstavku. Vendar pa kako bo potem ponudnik to v praksi storil? Veliko je odvisno od informacij, ki so na voljo ponudnikov in težko bo oceniti kakovost storitve vnaprej ali celo med uporabo. Tako da bi lahko morda formulirali, kjer je to možno ali glede na obstoječe podatke ponudnika. Četrti člen podpiram odstavek, tudi kar se pravnega okvira tiče. Pravna fikcija to ne daje ponudniku možnosti dostopa do osebine uporabnika, ki je sedaj v drugi državi članici. In potem seveda ne smemo ogroziti ravnovesja iz drugega odstavka, dodali bi pa tri odstavke v četrtem ali sedmem členu. Najprej odstavek, ki bi dejal, da ta uredba ne bi smela dati pravice do umika iz pogodbe med ponudniki in uporabniki. Prvi stavek je jasen, da umetniki pravice ne smejo omakniti kar tako iz pogodbe ali vsaj iz uh, prenosljivih določb te pogodbe. In potem še en odstavek, kjer bi dejali, da te spremembe še ne dajo pravice do umika pogodbe med uporabnikom in ponudnikom. Da, resnično moramo zavarovati potrošnike in ta uredba bi naj dala več pravic posameznikom, te spremembe pa naj ne bi bile zlorabljene strani kogarkoli, ki ne želi več potrebovati TV naročnine. In potem, tukaj potrebujem nasvet kolego ali komisije, kako to formulirati, potrebujemo odstavek, ki bo navedel, da to ni razlog za spremembo ali povečevanje nadomestil imetnikov pravic za svoje stranke. Ne želim si, da bi prenosljivost pomenila potem več, više cene za potrošnike. Hvala lepa. Veselim se sodelovanja z vsemi poročevalci v senci. Right, so is there anyone from GUE? Kdo iz GUE? Zeleni? Julia. Hvala lepa. Mislim, da je največja zasluga tega predloga ta, da ni kontroverzen. In to je resnično kompliment, kaj ti govorimo o temi, ki je podobna avtorskim pravicam in to je torej dokaz, da komisija dobro pripravila svoje delo, nekontroverzen predlog, ki rešuje zelo specifično težavo in je uspelo napisati in to za tiste, ki že imajo zakonite storitve in bi lahko to uporabili sedaj tudi v drugih državah. To je zelo pomembno. Vendar pa seveda moramo imeti v mislih tudi to, da to še ne reši vprašanja geoblokiranja na širši ravni. Veliko posameznikov je vedno na napačni strani meje in potrebujejo čezmejni dostop. Tako da se veselim dodatnih predlogov komisije, ki bodo šli v to smer. Naj se zahvalim poročevalcu za aktivno eh, razpravo, tudi z drugimi odbori ki so vključeni, mislim, da resnično ni potrebno kaj veliko spremeniti v tem predlogu. Nekaj pojasnil bo potrebno dodati. Dita je to že omenila in potem še en predlog, ki ga dodajam, da bi naj premislili o tem, da bi dodali odstavek o mehanizmu nadzora. To je nekaj, kar manjka oceno vpliva komisije tudi pravi, da bi predlog morali pregledati po petih letih, morda bi bilo dobro omeniti to tudi v pravnem besedilu. Na splošno pa mislim, da so opredelitve v tem predlogu smiselne. Ne vidim smisla v časovni omejitvi prenosljivosti, vendar pa mislim, da se tu vsi strinjamo. Nekoliko pa me skrbi predlog sveta, da bi naj uvedli redno vračanje v določeno državo. Če bomo zapisali, da se mora redno vračati v državo, državo prebivanja, ali bi to potem ponudniki morali preverjati, komisija je dobro poskrbela za zapis predloga na tak način, da ne sproža težav, kar se vas o podatku tiče. In tudi ni potem potrebno preveriti vaš čas specifične lokacije uporabnika. Pazite, moramo, da ne bomo spremenili opredelitve običajnega prebivališča, ki bi potem na koncu zahteval nadzor potovanja ljudi po Evropi, strani ponudnika. Nekaj pojasnil je torej potrebno dobiti kako se to lahko preveri, običajno prebivališče. Najbolj smislen način preverbe je, da se preveri informacije bančnega računa. Pravijo, da bi lahko to obšli in bi lahko potem ljudje začeli odpirati račune po vsej Evropi, samo zato, da bi imeli prenosljivost. Moram reči, da je dan danes veliko lažje kupiti VPN in zaubiti, to kot pa odpreti 28 bančnih računov. To torej ni pravi pomislek, sorazmernost za ponudnike pa tudi mora biti jasna. Preverba bančnih informacij bi naj zadoščala, kar pa se tiče predlogov za neplačene storitve, predpisov v uredbi, kako to preveriti, pa moramo to potem preveriti, torej običajno prebivališče na smiseln način. Tudi v Juri bom sledila temu dosejo in upam, da bomo dosegli kompromis, kar se da hitro, tako da bo začelo to veljati naslednje leto. Hvala. Kaj je kalas? Kaj je kalas? No, veliko tega, kar sem želela povedati, so že omenili kolegi, ampak zdaj z zadnjo točko bi želela podariti, da moramo biti tukaj zelo previdni. Nosilci pravic intelektualne lastnine morajo imeti možnost, da od eh, ponudnikov storitev zahtevajo, naj preverjajo, ali naročniki ne zlorabljajo njihovih vsebin ne bi si želeli situacije, kjer bi konstantno sledili IP naslovom, torej da bi to morali ponudniki storitev konstantno narediti. Eh, ne vem, kako bi to plivalo na varstvo podatkov. In pa bančni račun, ne vem, kako vse skupaj deluje. Ampak to bi prav gotovo bila ena izmed možnosti, s katerimi bi se lahko izognili zlorabi podatkov. Marko, jaz bi dodala samo to, kar sem še prej povedala komisarju. In sicer Mi vedno ponavljamo, da želimo, da imajo potrošniki možnost dostopati do veliko različnih eh, vsebin. Kajti, če zakonodaja ni dobro pripravljena, lahko vsak dostopa do vsebine, ampak nima dovolj izbire. Tako da želimo zagotoviti raznoliko izbiro in eh, ob tem seveda eh, in kreativna vsebina. Uh, iz komisije je tukaj Marija Martin Prat. And Andreas would like to come, but come in Maria first. Thank you, Madam Chair. I don't... Marija, izvolite. Eh, hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Eh, v tem trenutku se lahko samo zahvalim članom odbora, ki so se pozitivno odzvali na besedilo. Lahko vam zagotovim, da vam je komisija na razpolago. Na voljo smo vam za pomoč, pojasnila, razprave. No, eh, odbor pa želim spomniti tudi na to, da je pravica intelektualne lasnine vprašanje notranjega trga. In eh, omogočiti moramo naročnikom, ki so plačali za vsebino, na katero so naročeno, naročeni, da dostopajo do teh vsebin tudi, ko prečkajo meje. E, tudi to, kar je bo povedano o običajnem prebivališču, o preverjanju, to je primerno, potem potrebujemo tudi uravnotežen in sorazmeren pristop. Strinjam pa se tudi s tistimi, ki pravijo, da ne bi smeli omejevati trenutne prenosljivosti. Državljani potujejo iz različnih vzrokov in s, to, s tem predlogom želimo zadostiti potrebam tistim ljudi, ki se veliko gibljajo po različnih državah. Eh, kakorkoli komisija vam je na voljo za vprašanja in odgovore. Andres. Hvala. Eh, k temu je kaj malo dodati. Eh, no, eh, jaz se zahvaljujem naši vpraševalki v senci Evi Pavnovi, da je tako dobro predstavila stališče Evropske ljudske stranke. O tem predlogu jasno je, da se svet spreminja, s tem se spreminjajo tudi storitve, ki so ponujene na spletu no, eh, predstavnica komisije je rekla, da je, vse, da je vse skupaj zelo pomembno z vidika notranjega trga, da je tudi z vidika pravice intelektualne lastnine. No, in, eh, očitno že imamo nekaj storitev v Evropski uniji, ki dajo na razpolago čezmejno dobavo spletnih vsebin, eh, recimo prenašanje glasbe in tako naprej. No, ko gre pa za pogodbo, uh, med eh, ponudnikom storitev in potrošnikov, pa moramo upoštevati, da tukaj obstaja še neka dodatna pogodba nad eh, nosilcem intelektualne lastnine za tistega, ki je dano na spolago eh, glasbo in tako naprej. In teh razmeri ne poznamo čisto dobro. Sedaj nekako s tem inštrumentom v to posegamo, zato obstajajo dobri razlogi, gre za notranji trg, po drugi strani pa Wie stark und das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist ja angesprochen worden. Istočasno pa je treba tukaj spoštovati načelo sorazmernosti, um, ne moremo posegati v vse te pogodbe. No, tudi eh, prenašanje nogometnih tekem se večkrat izkaže za problematično, eh, zlasti to velja recimo za angliško prvo ligo, Eh, kaj ti njeni prenosi bi spadali v drugačen pravni okvir, če bi bila ta direktiva sprejeta. No, eh, razmisliti bomo morali, kako to najbolje urediti. Nekatere države članice bodo pač morale poskrbeti za določene prilagoditve. Uh, gre pač za evropeizacijo tega trga in s tem bodo nekateri manjši nacionalni ponudniki pač odpadli, kajti te posebne ureditve, ki jih uživajo v svojih lasnih državah, več s to direktivo ne bodo možni, s tem tudi ne bomo imeli ne bojo imeli več možnosti financiranja. No, jaz prihajam iz velike države. Uh, ampak želim vseeno opozarjati na to, da lahko pride do takšnih eh, učinkov in kolegi se morajo tega zavedati, če bodo na koncu podprli eh, ta osnutek, ki ga sam sicer pozdravljam. Okay, Marco, like Marko, želiš še kaj dodati? Si, molto velocemente. Solo... Ja, zelo na hitro. Naj povem, da je tudi pri meni pri srcu to, da tudi mali podjetniki ostanejo na trgu tudi po sprejetju te uredbe. Zato bi bilo pametno, če bi preverili oceno učinka glede stroškov eh, naročnin, ki bi lahko nastali zaradi uvedbe te uredbe. No, še nekaj v zvezi z časovnico. Vem, da boste morali delati hitro če bi naj spoštovali roke iz odbora Juri. To bomo obravnavali tudi na sestanku koordinatorjev. Rok za rožitev predlogov sprememb je 25. maj, eh, obravnava predlogov sprememb 25. Eh, junija, no ampak dobro, o tem se bomo dogovorili na sestanku koordinatorjev. Ampak dajte, delajte hitro. Vem, da odbor za pravne zadeve želi, da bi to hitro napredovalo. Kar tako moramo začeti z sestankom koordinatorjev, kajti s tem tako ali tako že zamuhamo.